Bene, allora iniziamo subito. Abbiamo il. Bomo karta ko začeli, pozdravljeni. Eh, kolegica Merkis nam bo predstavila svoje poročilo o radioaktivnih snovi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi. Izvolite. Thank you, uh, thank you, chair, thank you your... Hvala, hvala predsedujoča. Hvala za vašo potrpežljivost pri začetku tega sestanka. Moj glavni komentar glede te teme je, da obžalujem to, da Evropska komisija želi ta pravila vključiti v pogodbo Euratom oziroma jih pokriti s pogodbo Euratom. Če bomo to premaknili pod Euratom, bo to pomenilo, da to ne bo več pod nadzorom Evropskega parlamenta. Tukaj bomo imeli zelo omejeno vlogo pri odločanju in pri demokratičnem pregledu. In to je najbolj pomembno. Javno zdravje zadeva vse državljane, zato zadeva tudi nas, ki predstavljamo evropske državljane. Uh, mi bi pri uh, državljanih in njihovem zdravju morali imeti besedo. Zato prosim komisijo, da upošteva mnenje Evropskega parlamenta pri eh, vzpostavljanju in pregledu te direktive. Ko gre za izvajanje, tukaj me skrbi, eh, da zahteve o eh, radioaktivnih snoveh v pitni vodi, da se zahteve glede tega še ne izvajajo v celoti. Upam, da bo Evropska komisija to resno vzela. veliko uredb že imamo in direktiv o vodi. Uh, imamo direktivo o pitni vodi in eh, to, da bi eh, radioaktivne snovi v vodi eh, dali pod eh, drugo pogodbo, eh, to bi ogrozilo tudi povezano z direktivo o pitni vodi. E, vsi si želimo več transparentnosti, eh, več poenostavitev. Eh, in zato bi Evropska komisija morala uh, povezati to direktivo z direktivo pitni vodi in drugo zakonodajo. E, imamo tudi direktivo o potalnici in pa radioaktivnih snoveh e, v vodi. E, morali bi vključiti tudi vodo, ki se uporablja v živilski industriji, e, potem imamo tu ustekleničeno vodo. Mm. ko gre za potrošnike, morajo države članice eh, izvajati ukrepe, da bodo eh, imeli državljani dovolj informacij o pitni vodi in države članice bi morale vključiti eh, tudi te določbe v svojo zakonodajo, morajo zagotoviti, da bodo na voljo vse informacije o pitni vodi. Če države članice tega ne bodo naredile, potem morajo, eh, oziroma če pride do kakšnih eh, težav s pitno vodo, morajo države članice ne mudoma ukrepati. Eh, mislim, da je pregled direktive potreben. Vsakih pet let eh, bi komisija morala pregledati priloge glede na tehnološki in zdravstveni napredek. Veselim se odgovora Evropske komisije in. Eh, želim vedeti, kako bi lahko mi kot predstavniki ljudi bili še bolje vključeni v izvajanje te direktive, kako bi lahko zagotovili javno zdravje evropskih državljanov. Hvala. Grazie, la parola al collega. Hvala, kolega Brezina je na vrsti. Děkuji vám, paní předsedající, za slovo. Eh, Hvala, gospa predsednica. pri tem poročilu zelo cenim uh, energijo, ki jo je gospa poročevalka vložila v pripravo tega poročila. Eh, torej, zelo zauzeto je pripravila poročilo o radioaktivnih snovih v vodi. Eh, številni njeni predlogi pa po mojem mnenju niso povsem potrebni izvorno besedilo bo eh, v končni fazi vodilo v iste rezultate. Nekaj elementov pa podpiram. Moje priporočilo je, da eh, pri predlogu spremljajo 7 eh, člen 2, oziroma to podpiram. Zdi se mi dobro, da imamo eh, to vrstne definicije, ki sicer manjkajo. Ne želim pa podpreti predloga spremembe 9, ki je po mojem mnenju odvečen, morda celo zavajujoč. Isto velja tudi za predlog spremembe 11. Ta se mi zdi problematičen. Problematično je eh, mešati eh, zakonodajne dokumente, ki izhajajo iz različnih pravnih podlag. Ko gre za vsebino, pa izvajanje takega predloga eh, je lahko v redu, vendar pa bi vseeno raje počakal na pravno oceno in poleg tega bom vložil tudi sam nekaj predlogov sprememb. Hvala. Uh, gospa Hall. Thank you, Madam President. Um, Hvala, gospa predsednica. Zelo pozdravljam besede poročevalke Merkis o tej temi. Zelo podpiram to, kar je povedala. Strinjam se, da je obžalovanja vredno, da nekaj tako pomembnega za človekovo zdravje vključimo v pogodbo Euratom in da tukaj eh, ne gre več za pristojnost soodločanja. To je resnično nezadovoljivo. Še posebej zato, ker ta direktiva zelo vpliva na uh, javno zdravje evropskih državljanov. Zelo pomembno je, da smo pri tem eh, dosledni, potrebujemo enotno izvajanje uh, zahtev do držav članic. Uh, upam, da bo komisija tukaj bolj odločna, bolj zahtevna eh, in da bo zahtevala, da države članice izvajajo to direktivo in pa tudi direktivo o pitni vodi. Ta eh, direktiva o pitni vodi je že del zakonodaje. Strinjam se s poročevalko, da voda, ki se uporablja v živilski industriji, mora tudi biti vključena v. Eh, področju uporabe te direktive. Onesnaževanje z radioaktivnimi odpadki je zelo drugačno od onesnaževanja, o katerem ponavadi govorimo v povezavi uh, s hrano, naprimer, uh, eh, ko gre za kakšne bakterijske okužbe in podobno. S pravilnim procesiranjem eh, hrane, recimo bakterije, uničimo eh, Eh, radioaktivnih snovi, pa ne s preprostim procesom prekuhavanja in tako naprej. In zato je zelo pomembno, da voda, ki se uporablja v, eh, pri procesiranju hrane, da ima enako visoke standarde kot pitna voda. Zato je zelo pomembno tudi to, da direktiva vključi eh, tudi dolgotrajno izpostavljenost in ne samo kratkotrajno, kaj ti eh, dolgotrajna izpostavljenost vodi lahko visoke stopne radioaktivnosti in to bi morali vključiti v direktivo. Eh, rada bi tudi videla, da se okrepi v beseditev, ko gre za javno obveščanje in osveščanje. Strani komisije tukaj vsega, se ne povdarja dovolj uh, transparentnost in preglednost. Mislim, da je to zelo pomembno pri ustvarjanju zaupanja javnosti uh, do varnosti pitne vode. In uh, tukaj je vključena tudi varnost, ko gre za radioaktivne snovi. Tudi določbe o neskladnosti morajo biti vključene. Uh, tukaj si želim, da bi to bilo obvezno. Namreč, eh, če pride do nesnažitve vode, potem morajo države članice zagotoviti, eh, da se nujno eh, zagotovi ustrezna pitna voda. Ni dovolj samo, da se obvesti o nesnaženju, ampak je treba tudi kaj storiti. Zelo podpiram usmeritev poročevalke in njenih komentarjev. Upam, da bomo lahko naredili vse, da okrepimo to direktivo. Moram pa ustrajati pri točki, da je eh, to ključnega pomena za javno zdravje in da ne gre tukaj za neko tehnično zahtevo, eh, ki bi jo lahko pokrila pogodba Euratom. In obžalovanja vredno bi bilo, če ne bi imeli soodločanja pri tako pomembni temi. Hvala. Kolega Jansen, ne. Nihče drug se ni javil v besedi, ne. Za to besedo dobi komisija, izvolite. Thank you, madam chair. Hvala, gospa predsednica. Prihajam iz enote za uh, radioaktivne snovi, v komisiji. Zelo cenim dobro delo poročevalke in vseh članov parlamenta, ki so tukaj podali svoje mnenje. E, ta mnenja se mi zdijo pozitivna. Pomembno je, da se direktiva sprejme. E, že kar nekaj časa se ukvarjamo z njo e, pod določbami uratoma bi to moralo biti uvrščeno. Mislim, da je to prava podlaga, prava, eh, pravna podlaga. Zavedamo se tudi vseh posledic, če uporabimo pogodbo Euratom kot pravno podlago, eh, ampak eh, vsekakor bomo prevzeli odgovornost za to in tudi svetom bomo potem pregledali predloge sprememb, ki jih bo vložil parlament. Predlogi sprememb poročevalke so vsi v duhu predloga komisije. Eh, gre za ukrepitev določenih eh, zahtev in pa uvodnih navedb. To je treba eh, natančno prebrati, da vidimo, če je ubeseditev primerna za ta namen. Treba je tudi upoštevati, da smo v največji možni meri poskušali uporabljati iste besede kot v direktivi iz leta 1998. Torej, eh, želeli smo upoštevati vse te zahteve. Pozdravljam predloge sprememb, eh, ko gre za uporabo vode v živilski industriji. To sta predloga spremembe 4 in 8. In eh, nista v nasprotju z našim besedilom. V členu 2 smo opredelili tudi vse definicije iz direktive Evropske uh, skupnosti iz leta 98. Člen 7D, tukaj smo vključili vzorce, uh, ko gre za vodo, ki se uporablja v živilski industriji, vendar je bolje, uh, da smo še bolj eksplicitni in uh, lahko bi vključili definicije, to bi bil uh, tudi uh, dober način. Eh, nekaj dvomov imam glede člena 9. Eh, kot v členu 4.1 se tudi tam uporablja eh, zveza brez vsakih radioaktivnih snovi, ki bi lahko škodile človeškemu zdravju. Nič ni brez radioaktivnih snovi v celoti, tukaj pa gre za to, da se vzpostavijo kriteriji za to, kdaj je voda povsem brez takih snovi nekaj dvomov imam tudi še pri eh, mnenju poročevalke in uh, zadnje govornice, namreč, da se takoj ukrepa v primeru uh, neizvajanja oziroma neskladnosti. Sami smo želeli uporabiti parametre oziroma indikatore iz direktive iz leta 1998. Eh, tukaj se ne uporablja nujno eh, to načelo eh, skladnosti in izvajanja in ti takošnji ukrepi niso vedno potrebni. Vendar pa je vsekakor treba zagotoviti, da države članice ukrepajo, kot je potrebno. Še ena stvar, pozdravljamo to, da se poziva k stalnemu obveščanju in pa poročanju. E, imamo člen 36 e, v pogodbi, ki e, zahteva redno poročanje, torej imamo tudi pravno podlago za to, za zahtevo po rednem poročanju in lahko preverimo tudi ustreznost tega postopka. Eh, poročevalka se navezuje tudi na direktivo o jedrski varnosti iz leta 2009. Mislim, da je to napačna referenca, eh, kaj ti eh, tukaj ne gre za pravo področje člena 35 in 36 pogodbe Euratom pa bi bila vsekakor koristna v tej povezavi. Hvala. Grazie, la relatrice pre... Hvala, še poročevalka. Izvolite. Yes, uh, dear colleagues, thank you for, uh... Dragi kolegi, hvala za komentarje. Hvala tudi Evropski komisiji. Mislim, da se tu naše mnenje jasno razlikujeta o določenih temah. Tukaj bomo še morali uh, delati uh, in si prizadevati za kompromis. Mm, moramo pa se jasno opredeliti, uh, v katero smer bomo šli. Hvala gospa Ho za podporo glede moje usmeritve hvala za podporo tudi glede tega, da mora eh, javno zdravje biti v pristojnosti oziroma mm, področja javnega zdravja biti v pristojnosti Evropskega parlamenta, eh, bodi si, da se to obravnava v odboru Envi ali pa eh, če gre za jedrsko varnost prav tako. Eh, nisem prepričana glede komentarja Evropske komisije, tukaj se naši mneni razlikujeta, ko gre za pravno podlago. Sama sem jasno izrazila prošno, da se poenoti vse, kar zadeva pitno vodo in da vse pride v pristojnost Evropskega parlamenta, ne pa uh, pod pogodbo Euratom kljub vsemu pa ohranjate stališče, da je to ustrezna pravna podlaga. Najprej se moramo mi pogovoriti eh, med seboj in potem se bomo spet obrnili na vas. Hvala za eh, podporo glede živilske industrije, da moramo tukaj biti bolj eksplicitni in pa zato, da potrebujemo več eh, transparentnosti. Zapisala sem si vaše dvome glede vključitve določenih členov, da bi bila neka snov eh, oziroma voda eh, povsem brez radioaktivnih snovi, to razumem. Verjetno vas moti beseda brez oziroma free in tukaj eh, si bomo še morali prizadevati za kompromis. Kakovost vode, da zaključim, da zaključim, Eh, tukaj bi rada eh, ponovno predstavila svoje stališče, kakovost vode. Jasno spada pod Lizbonsko pogodbo. Ali samo zaradi jedrskega vidika vi menite, da bi to moralo spadati pod pogodbo Euratom? Kaj je torej bolj pomembno? Človeško zdravje, pitna voda, kakovost vode? ali pa jedrski vidik. Eh, po moje bi se stvar morala prevesiti na eh, stran javnega zdravja. Človeško zdravje je tukaj bistveno bolj pomembno. Hvala. Grazie, la collega Merkis. Hvala, kolegica Merkis. Eh, rada bi spomnila, da predloge spremem lahko vlagate do 11. Eh, septembra do 12. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je poročilo gospoda Wernerja Langena. Gre pa za podelevanje koncesijskih pogodb. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Razpravljamo o mnenju našega odbora k poročilu kolega Žuvana v odboru IMKO. In sicer gre za to, da po več kot desetletni razpravi je komisija zdaj predložila eh, direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb. Eh, po mojem mnenju eh, sicer to ni najbolj ustrezen postopek, ampak eh, vendarle je bil ta korak potreben. Pogovarjal sem se s kolego Žuvanom in vem, da načeloma zagovarja to direktivo in pravi, da gre v pravo smer. Eh, vendar pa se strinja, da je potrebno začetni predlog na določenih točkah spremeniti. In kar zadeva sam pomen koncesijskih pogodb in tako pravi tudi komisija, približno 60 odstotkov uh, Eh, javno-zasebnih eh, pogodbenih odnosov temelji na koncesijskih pogodbah. Imamo javna naročila za najrazličnejše storitve od, eh, za, za gradnjo in podobno. In potrebno je biti si na jasnem, kakšni pogoji veljajo in to je pri javnih naročilih urejeno, pri koncesijskih pogodbah pa ne. Komisija zdaj predvideva dvoje. Eh, splošna pravila za pogodbe eh, za javne storitve, za, za splošne storitve in gradbene storitve vrednosti nad 5 milijonov evrov. E, za storitvene koncesije od 2 milijona in pol do 5 milijonov pa je komisija uvaja obveznost e, priglasitve. E, 20. junija sem predložil svoj uh, osnutek in sam sem izpostavil ta problem in eh, oziroma to vprašanje in predlagam, da bi prak eh, znižali na 2 milijona in pol in da bi na ta način spremenili obveznosti priglasitve. Poleg tega bi morali tudi pri koncesijah za MSP-je predvideti eh, javna naročila. V državah članicah tudi pri obsežnejših koncesijah tisti, ki naročajo, se sklicujejo na to, da nimajo nobenih obveznosti do Evrope, ampak poznam več primerov iz lastne države, naprimer. Eh, koncesija za uh, dirkališče v torej Nürnberg Ring, ta je bila podeljena uh, brez kakršnih koli omejitev, zdaj je tik pred odpovedjo in uh, tu je še marsikaj spornega in zato sem dodato med predloge sprememb vključil, da, in to bi morali vključiti tudi v direktivo, da v prihodnje uh, načela pogodbe, ki, kar potrjuje tudi eh, sodna praksa, morajo biti eh, prisotna oziroma upoštevana tudi, kadar pragovi niso izpolnjeni oziroma doseženi. Eh, E, torej tudi, če gre za e, načela, ki zaradi vrednosti, za pogodbe, ki po vrednosti ne sodijo v področje uporabe te direktive, bi vendarle za nje morala veljati splošna načela. Tu se pojavlja precejšna vrzel in mislim, da bo e, pristojni poročevalec to upošteval. Potem tretja zadeva. 55 predlogov sprememb sem uložil, ki jih ne želim vseh omenjati, ampak kako podrobneje opredeliti pravne pojme. Komisija predlaga pri eh, dodatnih pogodbah, da se je mogoče odreči eh, postopku, razen če cena ne presega v prvotno navedene cene oziroma vrednosti pogodbe. Torej, že v začetku je mogoča uh, manipulacija in konec koncev gre tu za javna sredstva, ki bi pravzaprav morala biti podvržena zelo strogemu nadzoru, kar bi morala seveda upoštevati tudi vsa javna podjetja. In zato sem tu uh, poskušal uh, stvari nekako prilagoditi in govorim o tem, da je vrednost presežena za 20 odstotkov. Uh, zato da ne bi tu koga pa nepotrebno mi izključevali. Ravno na, eh, torej, po drugi strani pa, če neka ponudba se zdi eh, nepričakovano nizka eh, za take primere, eh, če je eh, ponudba 20 odstotkov eh, nižja od ostalih pogodb oziroma predvidenega proračuna, torej tudi ta meja 20 odstotkov je nekako samovoljna, ampak nudi več pravne gotovosti in manj možnosti manipulacije. Še ena sporna točka je uh, vključitev tako imenovanega celostnega prikaza stroškov. Komisija je tu predlagala, da je potrebno pri izračunu koncesijske vrednosti upoštevati celoten življenjski cikl, vključno s proizvodnimi stroški. Uh, in e, ostalimi stroški za e, omilitev podnebnih sprememb. To se mi zdi zelo nejasno. E, stroške v zvezi s podnebnimi spremembami sem črtal in proizvodne stroške. E, to pravzaprav tukaj nima nobene veze. E, nekdo, ki ponuje določen končni proizvod ali ki. E, ima koncesijsko pogodbo z nekom drugim, tega nikakor ne more dokazovati, zato sem to črtal. E, potem, kar zadeva javno, javna podjetja in e, tako imenovane e, notranje posle, izpostavljam problem In mislim, da je potrebno te posle uh, omejiti, da uh, ne smejo biti splošno pravilo. In uh, gre samo za primere, ko je izpolnjen pogoj, da je v preteklosti 80 odstotkov posla bilo s povezanimi podjetji. In pa iz sodbe sodišča iz leta 2006 eh, sem eh, se nečesa naučil in sem predvidel eh, prag, da imajo lahko javna podjetja do 25 odstotkov zasebnega deleža. Naprimer v Nemčiji je bil v nekem eh, železniškem podjetju zasebni delež 5 odstotkov in na podlagi tožbe konkurenta je eh, sodišče odločilo, da to ni eh, javno podjetje, da že 5 odstotni eh, zasebni delež dolo, do, zadostuje, da podjetje ni podvrženo vsem pravilom in sam zato predvidevam, da lahko ta delež znaša do 10 odstotkov. Potem naslednja zadeva je vprašanje, eh, kaj se dogaja glede spoštovanja zakonodaje in eh, eh pravil. Jasno je, da ponudniki, ki pri koncesijski ponudbi kršijo eh, zakonodajo, bi morali biti izključeni. Vprašanje pa je, eh, katere obveznosti tu naj bi bile vključene, naprimer kolektivna pogajanja ali bi morali eh, tudi javno naročanje izkoriščati za to, da posegamo v eh, kolektivna pogajanja oziroma kolektivne pogodbe. Sam se s tem ne strinjam in zato pravim, da eh, imajo naročniki možnost izključiti ponudnike, eh, pri katerih je bilo dokazano, da eh, resno kršijo socialno zakonodajo ali od katerih lahko take ponekod je nekje bilo zapisano, da se pričakuje, da se lahko dogajajo take kršitve, ampak to je pravno zelo negotovo. Skratka, 55 predlogov sprememb sem uh, uložil vse skup, vsega skupaj uh, Um, ne vem, ali je prevod že gotov ali ne. Uh, sam ga še nisem videl in uh, mislim, da je najbolje, da kolegi zdaj uh, do uh, eh, 11. septembra pripravijo svoje predloge sprememb. V pristojnem odboru se bo postopek nadaljeval še kasneje in mislim, da je prav, da si vzamemo dovolj časa, da lahko v miru čez poletje razmislimo o tem, uh, Je pa vsekakor tako, da lahko vsak naročnik eh, počne, kar želi. Če ne želi eh, razpisati eh, pogodbe, lahko to stori, ampak če se odloči za razpis, potem mora spoštovati ta pravila, če gre za posel vrednosti več kot 2 milijona in pol. In v teh pogojih ima vsak naročnik popolno svobodo eh, in vendar, če se odloči za razpis, potem mora spoštovati pravila in omogočati, da ima vsakdo pravico sodelovati v, v razpisu eh, in zakotoviti je potrebno pregleden postopek. Hvala. Grazie, kolega Langen. La paro... Hvala, kolega Langen. Uh, gospa Merki se je javila v besedi, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Langen. Mislim, da imamo veliko skupnega za nadaljne delo. Ehm, strinjam se z vašim ciljem, da odpravimo nepotrebno birokracijo in da stvari poenostavimo. Eno stvar že uh, vidim, eno tako stvar, ki jo moram še natančno. Eh, proučiti in sicer mm, ne, neke vrste obsedenost eh, komisije s CO2. Mm, to mi je v bistvu všeč, ampak eh, prepričana sem, da bomo imeli še dobro razpravo o tem in da bomo skušali doseči nek kompromis. Zaenkrat pa imamo še dokaj različna stališča ko gre za vsebino te direktive. Mislim, da je že čas za tako direktivo. Nisem med tistimi, ki nasprotujejo direktivi v celoti. Mislim, da potrebujemo enoten pravni okvir za koncesije in nad določeno vrednostjo koncesije lahko vplivajo na notranji trg in so zato lahko podvržene evropski zakonodaji predlog komisije skuša urediti postopke in pa poenostavitve, želi povečati pravno varnost in zagotoviti boljši dostop do koncesijskega trga. E, tukaj pa vidimo, da je potrebna večja preglednost in prožnost. Postopkovne zadeve se treba ogledati in jasno definirati e, tudi področje uporabe. E, pogosto mi. E, Eh, delamo zelo podrobno glede samega načina, ne pa toliko glede rezultatov, ki jih želimo doseči. Tukaj bi morali bolj opredeliti cilj, eh, torej glede cilja iti v večje podrobnosti, ne pa toliko glede postopka. Ne smemo eh, ustvariti preveč birokracije in lokalne in regionalne oblasti skrbi, da bo direktiva preveč toga imamo že direktive o javnem naročanju, tako da ta direktiva se mora usredotočiti samo na ključne stvari, eh, svobodo, da se oblikujejo določene politike, potem enotnost in pa pravna varnost, kako objaviti pogodbo, kakšna je časovnica za to. Eh, potem bi rada omenila eh, še osnutek mnenja drugega kolega mene skrbi področje uporabe in sicer znižanje z 5 na 2,5 milijonov. Kakšen bo učinek tega? Uh, učinek koncesij na notranji trg tudi vpliva na trajanje. Moramo biti prijazni do majhnih in srednje velikih podjetij. Zdaj v času krize veliko govorimo o njih in to je prav. Če bo uh, uh, ta meja višja, bodo uh, mala in srednja velika podjetja imela tukaj več uh, svobode in zato se zauzemam za ohranitev stopne na petih milijonih. Mm, potem pa se sprašujem še, ali imamo dovolj eh, prožnosti za javne organe, da postavijo specifične zahteve, za katere mislijo, da so potrebne. Moramo imeti tudi možnost, da modificiramo del koncesije komisija predlaga 5 odstotkov. Tukaj moramo še pogledati, ali to pušča dovolj prostora za fleksibilnost. E, naša ključna beseda mora biti prožnost, fleksibilnost in od tu moramo izhajati. Hvala. Grazie. Se non ci sono altri interventi. Hvala. Če no, ni drugih govornikov oziroma želja za, go, za besedo, potem dajemo besedo komisiji. Je prisoten kdo v imenu komisije? Izvolite. Najlepša hvala, predsedevča. Splošna podpora tega odbora našemu predlogu oziroma temu, da bi imeli to direktivo, je dobrodošla. Ne bom omenjal vsega, kar je bilo zdaj izpostavljeno, bi pa upozoril na nekaj posameznih točk. Kar zadeva pragove, smo vzeli na znanje vaš komentar, hvala poročevalcu. Se pa strinjam s kolegico, da. Eh, je bila zamisel, eh, da bi imeli enak višji prak eh, utemeljena na tem, da je potrebno upoštevati eh, neke razumne stroške, ki so povezani z naročanjem sploh za MSP-je. In seveda si želimo pravne gotovosti, kar bi dosegli z enotnim pragom in to bi vodilo tudi v poenostavitev. Če bi imeli različne pragove za eh, različne vrste koncesi, bi to pomenilo, da bi javni organi eventuelno lahko manipulirali s pravili in bi lahko neko koncesijo za storitve poskušali predstaviti kot koncesijo za gradno in bi na ta način eh, izkoriščali možnost, da ostanejo pod pragom 5 milijonov. In eh, zato mislimo, da bi bilo potrebno take možnosti manipulacije izključiti. Še nekaj v zvezi s pragovi. Eh, Tu gre že samo opredelitev koncesij, ki mislimo, da bi jo bilo potrebno izboljšati in razčistiti in pravzaprav eh, smo eh, se že lotili tega dela. Kar pa zadeva druge eh, vidike, ki jih je pričevalec izpostavil, naprimer dodatni pogoji oziroma razlogi za izključitev eh, kršitve delovne, eh, okoljske in socialne zakonodaje in podobno. Eh, ali pa druga vprašanja, kot so spremembe koncesijskih pogodb. In pa točka glede eh, zasebne udeležbe, tu bi moralo biti 10 odstotkov sprejemljivih in vse to so vprašanja, o katerih smo že razpravljali v okviru širše razprave o javnem naročanju. In, eh, seveda bomo pri, v tem primeru, v kontekstu tega predloga upoštevali tudi, kako bomo te zadeve rešili širše glede javnega naročanja. Za zaključek eh, vam lahko zagotovim, da bomo kot vedno tudi stališče vašega odbora upoštevali. Komisija že tesno sodeluje z Evropskim parlamentom in seveda tudi svetom, zato da bi pripravila besedilo, ki bo spremljivo za vse. Hvala.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 E, imeli ste možnost eh, spregovoriti eh, tekom razprave in zdaj se javljate k besedi, potem ko je že spregovorila komisija. Torej, dala vam bom na voljo minuto, ampak res se moramo navaditi spoštovati pravila, da torej spregovorijo najprej vsi poslanci in potem prisluhnemo komisiji. Sicer bo m, nastala m, zmeda. Najlepša hvala, se opravičujem, predsedujoča, kar zadeva. Izključitev zaradi kršitev delovne zakonodaje. Tu morajo biti vključeni tudi podizvajalci, kajti pogosto eh, sami ponudniki vse eh, dajo roke podizvajalcem in sami nikdar niso vključeni. Eh, gospod poročevalec, ja, najlepša hvala. Eh, hvala za vse komentarje. Samo nekaj eh, predlogov sprememb sem obrazložil, eh, eh, ker jih je enostavno preveč. Govoril sem tudi o velikosti eh, eh, deležu naročila, ki se posreduje pod izvajalcem. Eh, potem E, je tu še e, to, kar predvideva komisija skladno še 27 in 28, e, namreč obveznost priglasitve nad 20 milijonov. To, to, je, to bi bila še neka druga raven priglašanja. Mislim, da. Kar zadeva vključitev vseh stroškov, eh, se bomo brez težav strinjali in mislim, da bi morali najti rešitev, pa tudi sicer sem in verjetno tudi vi uh, ambiciozen in mislim, da to, kar bomo na koncu sprejeli, mora biti merilo za pristojni odbor in ne samo neka priloga. Res si želim mnenje oblikovati tako, da bo pristojni odbor eh, brez težav z veliko večino podprl naše stališče. Eh, hvala vsem za pripombe, eh, veselim se dobrega sodelovanja in komaj že čakam vaše predloge sprememb septembra. Najlepša hvala poročevalcu, kot je bilo ravno kar omenjeno. Eh, je rok za vložitev predlogov sprememb 11. september ob povdne. Eh, nekaj trenutkov odmora si bomo vzeli, potem pa nadaljujemo z glasovanjem. Dve minuti. Dve minuti. Dve minuti. On kaj tam.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 el primo punto. Dobro, začnimo torej z glasovanjem. Prva točka na seznamu je osnutek poročila o energetski učinkovitosti. Glasovali bomo besedilo v celoti, kdo je za, proti, stržani, sprijeto. In pa še končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Samo trenutek, pravi predsednica. Ste vsi glasovali? Pa ponovimo, ponovimo to glasovanje. Očitno smo imeli mašo tehnično težavo, niste imeli še vsi pripravljenih kartic. Torej glasujemo ponovno. Konec glasovanja. 42 glasov za. Torej, 42 glasov za, nihče ni bil proti, dva vzdržana. Čestitke. In potem Še glasovanje o zakonodajni resoluciji, zopet elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Dvainštirideset glasov za, brez glasov proti in dva vzdržana. S tem je besedilo sprejeto čestitke poročevalcu in celotnemu odboru. Hvala. Allora, passiamo al punto successivo. Dobro, nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer gre za predlog uredbe parlamenta in sveta o Erasmusu za vse. Predlog spremembe 47 do za, proti, vzdržani sprejeto. 48 za, proti, zdržani, sprejeto. 49 za, proti, zdržani, sprejeto. 50 za, proti, zdržani, sprejeto. 51 za, proti, zdržani, sprejeto. 52 za, proti, zdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak vendarle bomo elektronsko preverili. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak vendarle. Plesujemo. Konec glasovanja. 30 za, 16 proti. Torej sprejeto. Predlog sprememb je 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 54 za, proti, vzdržani sprejeto. 55 in 3 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 56 za, proti, zdržani, sprejeto. 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Prav se vreme 57 za, proti, zdržani, sprejeto. 5 za, proti, zdržani, sprejeto. 58 za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa kompromisni amandma. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 8. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 proti 23. Prej eh, spremembe 2, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, zdržani, sprejeto. 71 za, proti, zdržani, sprejeto. 72, skupaj z ustnim amandmajem, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 73 za, proti, zdržani, sprejeto. 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 74 z ustnim amandmajem, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto.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 vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo elektronsko preverili. Predlog spremembe 15. Predlog spremembe 15 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 27 proti 19. 80 kdo je za, proti sprejeto. 81 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne, dobro, bomo elektronsko preverili. Preverjamo 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Gospa Nibler. Žal sem uh, pozabila glasovalno kartico, sem tudi za, če me lahko štejete. Dobro, sprejeto. 25, torej proti 22, hvala. To je bilo 83. 84, kdo je za, proti.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 proti, zdržani, zavrnjeno. Dobro, bomo preverili, če želite. Preverjamo 89, glasujemo. Konec glasovanja. Osemnajst za, sedemindvajset proti, zavrnjeno. Devetdeset kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 vzdržani? Zavrnjeno. Ampak bomo preverili. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 23. Konec glasovanja. Sprejeto 25 proti 20. 91 je naslednji, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 z ustnim amandmajem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 27. Konec glasovanja. 23 za, 23 proti. Zavrnjeno. Gospa Nibler bi glasovala proti, ampak tudi, če ne bi bilo njenega glasu, bi bilo vseeno zavrnjeno. Predlog spremembe 28. Ne, še se popravlja predsednica. Najprej 93, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 28, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, zdržani, sprijeto. 94 za, proti, zdržani, sprijeto. 95 za z ustnim amandmajem, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, 30 za, proti, zdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverimo, glasujemo o predlogu spremembe 30. Konec glasovanja. 26 za, 20 proti. Sprejeto. 31 je naslednji, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 32 za, proti, zdržani, sprejeto. 33 za, proti, zdržani, sprejeto. nisem čisto prepričana, tako da bolje, da preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe 33. Konec glasovanja. Isto kot prejšnjič, 26 proti 20 sprijetom. 96, kdo je za? Proti? Pa preverimo. Glasujemo. 96. Tokrat pa zavrnjeno. 27 verjetno proti 20. Zdaj pa 97 z ustnim amandmajem. Kdo je za? Proti. Zdržani. Preverjamo elektronsko. kar naprej se spreminjajo večine, zato moramo vse čas preverjati. Konec glasovanja. 25 za, 21 proti sprejetom. 98, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Želite, da preverimo? Dobro. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 proti 24. To pomeni, da ni sprejet, zdaj pa 34 za, proti, stržani, zavrnjen. 35 za, proti, zdržani, sprejeto. 36 za, proti, zdržani. Bi lahko preverili najbolje, da kar elektronsko. Prelog spremembe 36. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 glasov za, 19 oziroma 20 proti sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo elektronsko, dobro, glasujemo o predlogu spremembe 37. Konec glasovanja. 27 za, 20 proti. Ha, gospa Nibler ima, je zdaj dobila svojo kartico. Ampak vendarle, sprejeto. Predlog spremembe. Enak, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 38 za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Ne, se pravi, čujem pravi predsedujoča, sprejeto, ampak vendarle, preverimo. Chiusa. Chiusa. Chiusa. Chiusa. Chiusa. Konec glasovanja. 27 proti 21 sprejeto. 39, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 40, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 41 za, proti, Vzdržani. Zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto in predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje. Glasovali bomo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Enaj 40 glasov za, štirje vzdržani, sprejeto čestitke poročevalki in s tem smo tudi zaključili z glasovanjem in prehajamo na naslednjo točko. Še enkrat čestitke poročevalki, zdaj pa sledi poročilo gospe Cavela o energetskem načrtu 2050. Ampak nekaj trenutkov si bomo vzeli, da vsi tisti, ki ne nameravajo sodelovati v razpravi, zapustijo dvorano.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 Bene. Nadaljujemo. Torej, besedo dobi kolegica Cavela. To bella collega Tabela. Ciao. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa predsednica, sedaj v tej fazi priprave poročila še ne bi želela vzeti poslankam in poslancem preveč časa. Torej, ne želim, ne želim trošiti časa. Dobili ste osnutek poročila. Prav tako ste dobili tudi predloge sprememb, ki želim, da jih skupaj podamo. Najprej se želim zahvaliti sekretarjatu, tudi svojemu sodelavcu, za sodelovanje in pomoč pri pripravi besedila. Ne bom predolgo govorila, želela bi slišati mnenje poslank in poslancev. Hvala lepa. mikrofon. Nisem slišal, ker niste imeli prižganega mikrofona. Sem jaz na vrsti? Prav. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, kolegici Cavila, za poročilo. Mislim, da je to zelo dobra podlaga za razpravo in mislim tudi, da je to priložnost, da se zahvalim komisiji. To pravim v nasprotju z veliko dokumenti, ki sem jih prebral v zadnjih letih. Končno imamo sedaj dokument, ki bo resnično v pomoč pri posvetovanjih glede obstoječih vprašanj. To je torej postopk predstavitve različnih scenarijev in predstavitve dejstev. In tako nam je dana možnost, da bomo nekoč sprejeli tudi odločitev, v katero smer bomo šli. Ne samo, da si zadamo samo določen cilj, pa potem gremo samo v tej smeri, cilj za ciljem. Tako potem politika nima dodatnih možnosti, se tukaj pa imamo alternative. In bomo morali se potem ogledati, ali se strinjamo s scenarijem ali ne, ali ga je potrebno dopolniti. Vendar pa način se mi zdi resnično dober in zato bi se rad zahvalil. To je prva točka. Prav tako je tudi poročilo zelo dobro, ker izpostavlja točke, ki so velikega pomena. Strinjam se z gospod Savelo, da je konkurenčnost, varnost oskrbe na energetskem področju, da sta to ključni vprašanji. Morda bi lahko ta načrt vzeli tudi zato, da si bomo na jasnem, ali se ne bi mogli sporazumeti glede samo enega glavnega cilja, potem pa bi še naprej razčlenili. Veliko odločitev v preteklosti smo spremljali tako, da smo si zadali usporedne cilje, potem pa smo včasih izvajali ukrepe iz tega, ki so bili celo protislovni. In potem marsikaterega cilja nismo dosegli, ker smo imeli preveč usporednih različnih ciljev. Mislim, da če bi se sporozumeli o glavnem cilju, naprimer cilj CO2, ki ga želimo doseči. Potem pa bi razmišljali, kako bi po letih razporedili posamezne ukrepe. Če se bomo ločili tako, potem, in to je tudi del tega poročila, moramo biti pošteni s tem vprašanjem. In moramo reči, da nimamo samo ene poti, temveč da imamo različne poti in različne instrumente. Hvaležen sem, da smo tudi pri oblikah energije v tem poročilu zelo odprti in pravimo, prvič, v Evropi se ne odločamo, na ravni Evrope se ne odločamo, države članice se odločajo, katere oblike energije bodo uporabljene. In drugič, jasno je, da če je glavni cilj CO2 in če bo to prednostni, potem moramo seveda paziti na to, da imamo nekatere oblike, ki so v večjo pomoč, energije, ki so v večjo pomoč, druge v manjšo. In potem obremenitev ljudi, gospodarstva, učinkovitost uporabe energije in stroškovna obremenitev. Tudi to je pomemben dejavnik. Čeprav posebno v teh letih, mesecih, ko moramo razmisliti o tem, v kolikšni meri bomo podprli gospodarstvo, da se bo razvila rast, potem moramo razmisliti tudi o tem, ali so ukrepi, ki jih sprejemamo v energetskem sektorju, učinkoviti, kakšen, kakšne učinke imajo in kateri ukrepi so smiselni. To je odločilnega pomena verjetno bomo tudi pri vprašanju potencijala obnovljivih virov energije prišli do tega, da bomo morali odgovoriti na vprašanje, kako bomo s čim manjšimi stroški dosegli čim več. Relativno prepričan sem, da države članice to ne počno vedno najbolj stroškovno učinkovito. V veliko državah porabljamo zelo veliko sredstev, pa ne dosegamo tako veliko. Tako da bo potrebno razmisliti, kako bi lahko usmerjali vse tako, da bi bili čim bolj učinkoviti. Komisija nas je že pred leti upozorila na to, ali bi ne bilo bolj smiselno obnovljive vire energije obravnavati na evropski ravni. Na druge tedne se bomo še vrnili. Vse to je del tega načrta. Premislek, kaj, s katerimi instrumenti lahko dosežemo cilje ki so za nas pomembni. To se mi zdi torej dober prispevek. Hvaležen sem tudi, da je omenjeno tudi vprašanje plina iz krilovcev. To je seveda zelo težko vprašanje, kar se uresničevanja tiče, vendar pa če imamo energetske potrebe in če si ne želimo biti odvisni od drugih, potem moramo seveda razmisliti tudi o tem, ali bi viri, ki jih imamo naprimer v Evropi, ali bi jih morda ne bilo dobro izkoriščati. Ali obstaja pot za uporabo teh virov, ne da bi preč obremenili okolje in podnebje. Vedno govorimo samo o nevarnostih, premalo pa gledamo v smeri priložnosti, potencijala. Prav tako se mi zdi dobro, da je tudi premog pomemben, tudi to je omenjeno. V nekaterih državah imamo veliko premoga in seveda bomo to morali tudi uporabljati. Če bo seveda cilj CO2 najpomembnejši cilj, potem moramo imeti tudi odgovor na CCS potrebujemo torej tehnologijo, ko bomo lahko izkoriščali oglik, imeli pa bomo potem seveda čim manjšo obremenitev za okolje. To je vse skupaj povezano in hvaležen sem, da smo torej razvili alternativne scenarije, da se osredotočamo na dejstva in morda bomo imeli možnost, da se sami preuzgojimo. Seveda naša dožnost ni, da spremo to, kar bi si želeli imeti, temveč da bi čim ceneje dosegli nekaj čim bolj učinkovito. In tukaj mislim, da je ta načrt na dobri poti in resnično se zahvaljujem gospod Caveli za opravljeno delo. Želim nam pa vsem dobro nadrevanje našega dela. Hvala lepa. Van Bremt. Hvala lepa, kolegica Van Bremt. Dank u voorzitter. Um, laat mij in ieder geval. Hvala lepa. Naj začnem s tem, da se zahvalim poročevalki za pripravo poročila. To je zelo strukturirano poročilo in najpomembnejše dejstva so v tem poročilu. To je zelo dober pregled glede zadev, o katerih moramo govoriti v tem pomembnem poročilu. Moja glavna pripomba na splošno pa je ta, da čeprav je veliko že zajetega, ni dovolj praktičnega glede tega, kaj si torej točno želimo in to moramo sedaj dodati. Komisija je pripravila veliko scenarijev, to so zanimivi podatki. Manjša pomankljivost pa je, da komisija ni podala izbir, ni izbrala in to mora sedaj parlament popraviti. Mi moramo izbrati, mi moramo izbrati zastaviti okvir. Moramo pogledati na vse skupaj širše. Želimo se gotovost na trgu, želimo jim to zagotoviti, ali bomo investirali ali ne, katere tehnologije si želimo v prihodnosti v Evropi. In mi moramo podpreti te tehnološke izbire. Prav tako sem vesela, da je vse skupaj veliko bolj ambiciozno, kar se ciljev tiče. Naj dam nekaj primerov za ponazoritev. Tretji odstavek poročevalka pravi upravičeno. Gre za vzpostavitev energije in izbiro, ki jo bomo imeli v naši, našem prihodnem energetskem načrtu, kako lahko izidemo iz krize in kako bi nas zagotovili, da bo Evropa spet konkurenčna, da bo trajnostna in da bo trajnostna tudi v prihodnje. Pravite, da je pomembno, da cilje, ki jih opredelimo za leto 2020, morajo biti taki, da jih bomo tudi dosegli. Delovati moramo v tej smeri. Potem pa moramo imeti nove cilje za kasneje, 2030 in tako dalje. Bodimo praktični. Poglejmo si, kaj menimo, kakšne cilje bi morali imeti za leto 2030. CO2, energetska učinkovitost, obnovljive vire energije za 2020, pa seveda tudi 2030. 2030, 2040, 2050, seveda tudi potem se je potrebno zadajati cilje. To je prava pot. To so naši cilji, o katerih moramo govoriti. Kar se mene in moje skupine tiče, mislim, da moramo biti ambiciozni glede ciljev. Bodimo si nejasni ko smo imeli cilje za 2020, smo te cilje res imeli. Dejstvo je bilo, da so obstajali. In države članice so včasih tudi nehote morale investirati. Potem vloga javnega sektorja. Tukaj govorim o odstavkih 5 in 17. Javni sektor je zelo pomemben, poročevalka ima prav, ko to izpostavljam potrebujemo aktivne vlade in potrebujemo pravo mešanico. Tudi s trgom, ki bo dobro deloval in bo pregleden. Strinjam se, storiti pa moramo še korak naprej. Javni sektor, vlade bodo morale se bolje usklevati prav, tako pa bodo morale sprejeti ukrepe za primere, ko trg ne opravlja svojega dela. To je tista jasna vizija, kam gremo in mislim, da bodo vlade morale sprejeti ukrepe in ponuditi aktivno podporo. In potem še bolj zanimiv del načrta, investiranje v energetsko učinkovitost. Investiranje v obnovljive vire energije, to je tista prava pot. To je oporočilo, to je res, vendar pa mislim, da bi morali to bolj jasno izpostaviti. obnovljivi viri energije, kot sem dejala, potrebujemo jasno opredeljene cilje. Istočasno pa moramo včasih biti nekoliko bolj poglobljeni, ne tako površinski. Skušala bom biti nekoliko hitrejša. Še tri točke imam, ki jih želim navesti. Najprej torej obnovljivi viri energije, to je zelo pomembno. Ne želimo si samo velikih projektov. Seveda veterna energija izkoriščene na morju, vendar pa potrebno se je osredotočiti tudi na lokalne projekte. CCS, tudi o tem moramo razpravljati, to je ena zadev, ki je zelo pomembna, bo pa predvsej naporno. CCS si zasluži našo pozornost, vendar pa tudi tukaj se moramo osredotočiti. Ne CCS za vsako ceno s kakršnokoli tehnologijo mislim, da dosegamo soglasje, da moramo upoštevati torej tudi plin in zato moramo vključiti tudi CCS. Tukaj bom končala, gospod predsednica. Nisem imela dovolj časa na razpolago, pač to je široka tema, na to se moramo resnično osredotočiti. Hvala lepa. Imam dve minuti. Govorili ste pet minut in pol to je veliko časa. Gospa Hol, hvala lepa. Podpiram to poročilo, zahvaljujem se poročevalki. Strinjam se, da so opcije, kjer ne bo obžalovanja, kot je to omenila Van Bremt, zelo pomembne. Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in povezanost, to je hrbtenica načrta za leto 2050 in zagotoviti moramo, da bo to v naših politikah. Najprej moramo imeti tudi gradnike za leto 2030, kajti industrija potrebuje gotovo zglede investicij. In zagotoviti moramo, da bomo to tudi pripravili. Dekarbonizacija, obnovljivi vire energije kot dominantni vire energije, vsi ti scenariji predvideva več kot 50 odstotkov obnovljivih virov do leta 2050. In to je zgodba o uspehu. Stroški padajo, gospod Royal je govoril o delovnih mestih. Število delovnih mest, ki se ustvarja v obnovljivem viru, v obnovljivem sektorju, je zelo veliko. To je zelo pomembno v teh časih. V Nemčiji jih v tem sektorju dela že več kot v industriji premoga, tako da mislim, da moramo biti zelo jasni rada bi si do leta 2030 videla cel 45 odstotkov obnovljivih virov energije za nas. To bi bil znak industriji, da naj ostanemo konkurenčni. Če tega ne bomo storili, potem obnovljivi viri ne bodo kar izginili, bodo pa odšli iz Evrope, kajti globalno gledano se na tem področju veliko dogaja do leta 2017 bo proizvodna obnovljivih virov energije globalno gledano zrasla za 40 odstotkov. Večina tega pa prihaja iz novih trgov, ne iz držav OECD. In skrbi me, da če ne bomo industriji obnovljivih virov dali jasnih znakov, da bodo odšli tja, kjer je trg za te vire. In na ta način ne bomo ustvarili delovnih mest, ki bi jih ustvarili drugače. Energetska učinkovitost to je najcenejša pot. Dobro je, da je to poročilo. Danes popodne smo glasovali o direktivi o energetski učinkovitosti in mislim, da moramo sedaj zagotoviti, da se bo to izvajalo v državah članicah in da bomo to tudi stalno revidirali in da bomo iz tega potegnili kar se da veliko. Infrastruktura bo ključnega pomena. Boljša povezanost je eden najboljših načinov za uravnoteženje obnovljivih virov energije da bomo zagotovili, da bo električni trg po Evropi deloval in da bo povezan. Ena od težav je ta, da nekateri menijo, da je potrebno obnovljive vire podpreti s proizvodno električne energije. Najcenejši način pa je prav povezanost, skladiščenje naprimer tako kot to počno na norveškem, in odzivanje na popraševanje. Plin ima pomembno vlogo kratkoročno gledano kot začasna rešitev, vendar pa upoštevati moramo, da če želimo dekarbonizirati našo družbo do leta 2050, bomo veliko morali storiti pri proizvodnji električne energije do leta 2030. To je torej samo začasna pot. Razen, in to je velik razen, velik če ne bo tehnologija CCS tako razvita, da bomo lahko to uporabili. S CCS pa imamo težave. Želimo si, da smo prožni, kar se plina tiče, ker lahko tako ravnotežimo obnovljive vire, vendar pa, ko gre za tehnologijo CCS, s plinom tukaj nismo več prožni, ne moramo imeti obojega. Imamo pač eh, plinsko pipico, ki jo opiramo ali zapiramo, tako kot eh, na štedilniku, ali pa imamo zajemanje CCS. Mislim, da moramo biti še prav posebno previdni, ko gledamo v prihodnost, ko gledamo v smeri plina, glede ranljivosti arktičnega okolja. Pogoji tam so zelo drugačni kot druge, kot druge po Evropi in mislim, da moramo biti tukaj zelo previdni. In potem končno, kar se stroškov tiče, Zdi se mi, da obstaja nesporazum, da se cene energije višajo zaradi večjega deleža obnovljivih virov. To ni res. Uvoz nafte in plina sta glavni razlog. Končujem. 300 funtov so se povečale cene v Združenem kraljestvu in samo 20 funtov je bilo zaradi obnovljivih virov. Torej, Računi za energijo niso više zaradi podpore obnovljivim virom, računi so više zato, ker smo še vedno odvisni od dovoza pline in nafta, nafte. In da bi se temu izognili, moramo imeti obnovljive vire, torej našo energijo. To moramo storiti ne samo za okolje, temveč tudi za rast delovna mesta in za varnost oskrbe z energijo. Hvala lepa. Grazie, kolega Turmes. Hvala lepa, gospod Turmes. Uh, thank you. Hvala lepa. Energetski načrt je zelo pomemben načrt. Zakaj? Zato, ker je energetska infrastruktura cikl 35-40 let. Odločitve danes bodo zato vplivale na emisije CO2 leta 2050. Če danes izgradite termoelektrano, potem investitor pričakuje, da bo ta delovala 40, 45, 50 let. Vprašanje je seveda potem, koliko termoelektran lahko izgradimo za to, da bi lahko izpolnili podnebne cilje leta 2050. To je pomembno torej zato, pomembno pa je tudi, ker je električna infrastruktura tudi pripravljena s temi dolgimi ciklusi in potem tudi zgradbe in renovacije stavb. To bomo lahko pospešili z direktivo o energetske učinkovitosti in tukaj, tukaj gre za okvir 30, 40, 45 let. In zato lahko zgolj čestitam komisiji za zelo dobro upravljeno delo. Seveda je zelo težko podrobno vedeti, kaj se bo zgodilo leta 2050. Modeli za to pomagajo, vendar pa mislim, da je ta časovni okvir, ki je najbolj razumen, do leta 2030. Danes vemo, katere tehnologije bodo pripravljene do leta 2030. Veterna, sončna energija. Morda bomo imeli kakšne velike spremembe v sektorju stav. Vemo, kako renovirati. Potem tudi, kar se morske energije tiče, morda bo tukaj prišlo do kakšnih novih inovacij. Tudi glede električnih avtomobilov že poznamo razmere. Torej, leto 2030, če se zatekamo k modelom, imamo dober občutek, kam gremo. Pomembno pa je poznati tudi podrobnosti tega modeliranja komisije. V bistvu je rezultat ta. Imamo tri možnosti, ki ne prinašajo obžalovanja v kakršnem koli scenariju. Energetska učinkovitost pa vedno vodila do nižjih sistemskih stroškov. Če ste bolj učinkoviti, potrebujete tudi manj omrežji, naprimer. Torej, sistemski stroški bodo vedno nižji, če ste bolj učinkoviti. Drugič, tudi, če bomo imeli veliko CCS-a in jedrske energije, je dobro, da imamo več kot 50 odstotkov obnovljivih virov. To pomeni, da je za električno energijo pomemben veter in sončna energija. In to je eno glavnih sporočil energetskega načrta. Središče električne energije danes imamo jedrsko energijo in premog. To pa se bo sedaj postopno spremenilo, seveda to ne bo šlo za nenadno spremembo v smeri vetra in sončne energije. To pomeni, da bo prožnost trgov in povezanost nekaj, kar moramo povečati. To je eno glavnih sporočil. In zato je sporočilo o zasnovi trga zelo, pomembna, zelo pomembno. To bo predstavljeno jeseni. Predvidevati moramo te spremembe. In potem še eno sporočilo, glede modeliranja. Fiona je to omenila veliko obnovljivih virov, veliko CCS, veliko jedrske energije, stroški, sistemski stroški leta 2030 so popolnoma enaki, kar se statistične gotovosti tiče. In tudi to je pomembno sporočilo, kaj ti to pomeni, da so tveganja z jedrsko energijo, tveganje s CCS-om in premogom glede visokoobličnosti, ne bo vodilo do nižjih cen. Kar se tega tiče, so obnovljivi viri dobra izbira. Mislim, da je izziv za parlamenta, da moramo resnično podrobno analizirati, kakšni so ti modeli In glede tega moramo iskati soglasje, glede tega, kaj menimo, da bi naj bili naši cilji za leto 2030. Prav tako pa moramo potem razviti politike na podlagi tega. Hvala lepa. Grazie, il collega Simaski. Hvala lepa, Šimanski. Eh, najprej uvaga. Hvala lepa. Najprej splošna pripomba. Res je, trajnostno načrtovanje, dolgoročno načrtovanje ima veliko prednosti, kajti to okrepi gotovost za investitore. Po drugi strani pa moramo upoštevati tudi omejitve, tržne in tehnološke. Morda bo prišlo do dogodkov, ki jih ne moramo predvideti. Celo Evropska komisija morda ne more tega predvideti, čeprav ima veliko orodi za to. Razvoj sistema ETS je dober primer za to. Tehnološke spremembe na področju pridobivanja električne energije so zelo dinamične in lahko spremenijo razmere in celotno podobo zelo hitro. Tako da moramo biti prožni, ko pripravljamo strateške načrte. Še prav posebno, če gledamo leto 2050 osnutek poročila gospeca Vele ima veliko prednosti. Še prav posebno bi izpostavil dejstvo, da govorimo o pomenu, da se cene energije za, za gospodinstva in gospodarstvo ne povečujejo. Potrebno je gledati v smeri obnovljivih virov, potrebno je iskati nizko oglične oblike energije. Potrebno se pa je ogledati tudi gospodarski vidik. Veliko je številk. Od teh lahko govorimo, lahko so ambiciozne, lahko so te številke veljavne ali ne. Kakorkoli že, vse pa potem je odvisno od specifičnih stroškov. In ti stroški bodo morali biti prevzeti strani evropskega gospodarstva. In seveda, gospodarstvo sestoji iz potrošnikov, katerih življenje bo zelo pod vplivom teh ambicioznih ciljev, kot jih imenujemo. Študija v Nemčiji glede cene energije, kar se tiče povečanja obnovljivih virov v energetski mešanici, mešanici je jasno pokazala, da bomo pri političnih odločitvah, ki so storene brez temeljitih ekonomskih analiz, da so lahko stroški zelo visoki. Ne za velike dejavnike na trgu, temveč prav posebno za tiste najčlane družbe, ki bodo morda padli celo v energetsko revščino. Evropska unija ima veliko možnosti, da pove, kakšno strukturo energetskega trga si želi in potrebno je to izpostaviti. Enotni trg ne nudi samo več konkurenčnosti, prav tako nudi potreben odgovor na izzive uporabe obnovljivih virov. Ti viri energije morajo biti podprti z bolj zanesljivimi viri. Imeti moramo dober prožen trg, ki bo dobro povezan. Torej, drg, trg in diverzifikacija energetskih virov, vse to bo prispevalo k temu, da bomo zagotovili varnost oskrbe. Te v tem trenutku posod po EU nimamo. Mislim, da je to torej dober osnutek. Zadali smo si dobre prednostne naloge vendar pa bi se opozoril, da ne bi šli preveč v podrobnosti glede naših napovedi za leto 2050. Grazie. Allora, abbiamo... Hvala lepa. Končali smo z govorniki, končali smo s poročevalci v senci. Vsi ste govorili več kot pet minut glede na pomen. Vprašanje je to razumljivo. Sedaj pa bom zaključila seznam drugih govornikov in vas prosila, da se omejite na dve minuti in pol. Kastiljo je prva. Vamos a ver. Hvala, gospa predsednica. Eh, skušali se bomo držati časovnice. Čas, kar pritiska na nas. Pozdravljam ta predlog, ki nam ga je pripravila gospa kolegica Cavela. Mislim, da je predlog odprt. Eh, torej, eh, lahko predlagamo še nove elemente, veliko odtenkov je, vsebina pa je tudi dobro uravnotežena in to je tisto, kar mora poročevalec eh, vedno narediti, ko gre za izmenjavo mnen. Zakonodajna dejavnost na področju energije v tem mandatu je brez dvoma pomembna, še posebej za ta odbor, kjer se ukvarjamo z energijo. Večina zakonodajnih dosejev, ki so e, prišli v ta odbor, so z področja energije. Tukaj imamo še enega, ki ni zakonodajen, ima pa velik pomen. E, tukaj so zapisani vsi glavni elementi neke poti, ki jo načrtujemo za prihodnost. Eh, nekaj stvari že lahko povemo v zvezi s to prihodnostjo. Eh, ne smemo pozabiti, da eh, ja, moramo izhajati iz sedanjosti, ko načrtujemo prihodnost. Ne moremo se ustaviti nekje na sredi poti. In slišali smo že, in to povdarjam, da je treba poglobiti energetski trg, notranji trg na področju energetike. To je pomembno ne samo zaradi gospodarske konkurenčnosti, ampak tudi zaradi energetske varnosti. In tretji svežen liberalizacije energetskega sektorja, ki smo ga sprejeli leta 2009, eh, torej ta svežen mora biti tudi, tudi dobro prenešen in izvajen v praksi. Eh, če tega ne bi dobro izvajali, potem bi se ustavili nekje na sredi poti. Še druga stvar, povdarjam tudi pomen eh, odstavka 16, tukaj tudi poročevalka povdarja vlogo eh, utekočinjenega zemljskega plina, eh, ko gre za eh, zagotavljanje energije v Evropski uniji imamo še nove koridorje v sredozemlju, naprimer, in tukaj so države, eh, ki imajo visoke eh, stopne oskrbe z eh, plinom, pa to podcenjujemo. Tukaj so povezave ključnega pomena. To bi morali pregledati preden se lotimo novih plinovodov.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 Moramo pa najti še določene rešitve, rešitve, ki bodo zagotovile, da bo breme enako porazdeljeno. Če tega ne bomo imeli, eh, potem eh, to lahko pomeni povišane stopne cen energije, povišane stopne emisij in sporočilo Evropske komisije bi moralo biti tehnološko neutralno. obstoječe rešitve eh, zagotavljajo veliko podporo za obnovljive vire energije. Predlagani načrt do leta 2050 eh, se zdi, da na nek način marginalizira fosilna goriva, ko gre za zagotavljanje energetske varnosti za Evropsko skupnost. Poleg tega nove tehnologije za shranjevanje eh, CO2 in pa energije torej nove tehnologije se tukaj zelo poudarjajo. Več kot 50 odstotkov energije eh, na svetovni ravni leta 2050 eh, se bo še vedno proizvajalo na podlagi premoga. Do leta 35 se bo za 50 odstotkov povečalo popraševanje po energiji na svetu. In če želimo iti po poti zmanjševanja tradicionalnih virov energije, eh, potem eh, bi brez koordinacije z drugimi državami eh, na svetu bili neuspešni. In tukaj moramo sprejeti še ustrezne ukrepe, da bomo na uravnotežen način razvijali vse vire energije. Evropska unija mora na globalni ravni ostati vodilna in zahvaljujem se poročevalki za peti člen kjer govori o pomenu pravice eh, individualnega oblikovanja energetske mešanice. Taki scenariji bodo vsekakor vplivali na posamezne države članice in eh, njih moramo tudi imeti v mislih. Pomembno bi si bilo ogledati tudi domače vire energije, eh, še posebej plina in tudi premoga. Hvala. Grazie, kolega Vidal Quadras. Hvala, zdaj pa kolega Vidal Quadras. Hvala, gospa predsednica. Brez dvoma je pred nami zelo relevantno poročilo. Poročevalke je treba čestitati, ker je v svojem eh, prvotnem predlogu dosegla nekaj, kar ni bilo lahko in sicer uravnotežen pristop in pa cilj na področju, kjer obstajajo številni problemi. Razkoraki so pogosto na tem področju veliki in poročevalka nam je tukaj v svojem predlogu eh, dala neko ravnotežen pristop in zato ji še posebej čestitam. Predhodni govorci so se dotaknili že skoraj vseh eh, zanimivih tem. Sam bi se omejil na nekaj bolj splošnih opomb. Naprimer, eh, gre bolj za konceptualne kot za konkretne teme. Prva ideja je, da ko načrtujemo na srednji in dolgi rok pri energiji, ne smemo ostati zaporniki oziroma talci nekih uh, ideoloških okvirjev. Moramo biti povsem uh, realistični, konkretni ne smemo se prepustiti eh, nekim že obstoječim okvirjem. Zato eh, ne sme biti tukaj nobenih ideoloških predsotkov. Potem pa druga ideja, infrastruktura in pa notranji trg je ključnega pomena. Ključnega pomena za rešitev številnih problemov, ki jih imamo. In ne smemo dovoliti, da katera koli država članica ovira eh, eh, to oblikovanje in pa dokončanje notranjega trga in pa infrastruktur, ki so potrebne za to. Če smo vsi eh, na istem čovnu, potem to res velja za vse. Energetska mešanica je sicer v pristojnosti držav članic, s tem se strinjam, ampak če ima ena država članica zaradi naravnih možnosti eh, boljše možnosti in lahko z biomaso reši vse probleme, druga država pa je odvisna od eh, fosilnih goril, potem ne moremo reči, vsaka država naj eh, to uredi po svoje in naj se znajde po svoje. Kaj ti prevladali bodo egoistični pristopi, če bomo ravnali tako? Vsaka država je odgovorna za svojo energetsko mešanico, ampak vsi uh, skupnim načrtovanjem in z upoštevanjem potreb drugih. Uh, sicer se lahko znajdemo v situaciji, ko uh, to naše načrtovanje bo pravzaprav kontraproduktivno in ne bo koristno. Hvala. Zdaj pa kolega Viktorijo Prodi, izvolite. hvala, eh, gospa predsednica, za besedo. Hvala tudi poročevalki za upravljeno delo. Bom zelo kratek. Najprej bi rad povedal naslednje. Pomembno je tukaj narediti korak naprej. Pomembno je uh, jasno imeti v mislih tudi vse investicije, ki bodo za to potrebne. Uh, ne moremo misliti samo na tehnologije, ampak tudi na uh, investicije. Naredili bomo nekaj in ne nekaj drugega, zato ker je druga stvar mogoče predraga. Treba je upoštevati tudi sredstva, ki jih imamo na voljo. To bo zahtevalo velika vlaganja, brez dvoma. Moramo govoriti tudi o različnih modalitetah vlaganj, različnih načinih investicij. Mislim, da je to treba upoštevati in to je treba vključiti tudi prek eh, projektnih obveznic, evroobveznic in podobnega financiranja. In vlagati je, zatre, je treba začeti čim prej. To nam bo pomagalo tudi eh, pri izhodu iz krize, v kateri smo se znašli. Ko govorimo o tehnologijah, pa moramo imeti v mislih tudi to, da ne moremo vlagati v premog, če bomo potem videli, da bo to prineslo posledice v prihodnosti. Eh, zajemanje in shranjevanje oglika, to je tehnologija, ki tudi zahteva določeno energijo. v povezavi z ETS moramo predvideti tudi, koliko bo stala energija, ki bo proizvedena eh, prek teh eh, schem. Govoril bi rad tudi o energetskih omrežjih, čeprav je to tu stranski vidik. Mislim, da moramo tukaj ravnati odločno. Uh, električno omrežje mora biti uh, resnično evropsko. Uh, moramo proučiti tudi možnosti shranjevanja energije, povečati moramo učinkovitost, ko gre za scheme trgovanja z oglikom, pa smo se znašli na uh, mrtvi točki. Tematski oddelek je predstavil eh, neko, neko poročilo oziroma dokument Rio plus 20, ki pravzaprav ne prinaša ničesar novega. Pomembno je treba videti tudi, kakšni predlogi bodo predstavljeni glede emisij, ampak vse moramo gledati na nek pravičen način. Žal mi je, da nimamo več eh, časa za eh, pogovor. Predstavil bom predloge sprememb. Gospa Hübner je naslednja. Hvala. Danes govorimo o zelo pomembnem eh, dokumentu, ki bo začrtal neko pot za nadaljne delovanje na področju energetike in energetske mešanice posod po Evropi. Gospe Cavila, se zahvaljujem za ta dober dokument. Ta dokument nam eh, zagotavlja tudi fleksibilnost, eh, pri oblikovanju naše lastne energetske mešanice v posameznih državah članicah. Istočasno moramo upoštevati tudi, kaj je pomembno za vso Evropsko unijo in to je zmanjšanje CO2 na globalni ravni. Zdi se mi odlično, da poročevalka tukaj govori tudi o temah, ki so eh, zaskrbljujoče. To so teme, ki zadevajo tudi nas na polskem področju na polskem včasih menimo, da eh, nas obravnavajo kot neko marginalno gospodarstvo. In to samo zato, ker uporabljamo predvsem premog za proizvodno energije. Nove tehnologije, CCS in eh, druge tehnologije, ki so povezane z drugimi viri energije, nam zagotavljajo možnosti, da se razvijemo tudi na področju energije. Hvala, ker ste vključili to. Včeraj smo govorili uh, o COP18. Lahko zmanjšamo stroške proizvodne energije, uh, eh, naprimer eh, na področju solarne energije, če bomo uporabili uh, kitajsko uh, tehnologijo. Uh, vendar mi tudi izvažamo in na kitajskem ne uporabljajo istih postopkov pri proizvodni panelov kot mi v Evropi. Pravzaprav mi proizvajamo emisije tudi drugje. In eh, ko govorimo o obnovljivih virih energije, moramo ravnati previdno, moramo oblikovati dobro uravnotežene rešitve, tako da se stroški ne bodo selili drugam. Eh, lahko se zdi, da izvažamo na nek način uh, eh, CO2 in stroške in upoštevati moramo vse te eh, vidike, ker se uh, ne želimo znebiti naših proizvajalcev. Hvala. Hvala, kolegica Jordan, izvolite. Poštovani kolegi, ponovadi, ko obravnavamo dokumente komisije, rečemo, da je dokument dobra osnova. Uh, potem pa eh, cilje, ki jih že imamo, podaljšamo za pet ali deset let in podamo še kakšnega novega. No, v tem primeru jaz mislim, da moramo upraviti, upraviti resni razmislek in da eh, za naše nadaljno delo potrebujemo uh, dodatne izračune. Mislim, da nujno potrebujemo tudi izračun scenarija, ko mednarodne akcije na področju podnebnih sprememb ne bo. Kajti v tem primeru mislim, da si Evropa ne more privoščiti eh, takšne solistične akcije, kot bi si jo, če bi tudi ostale države krenile v to smer. Tako da pričakujem tu neke dodatne informacije strani eh, komisije. Strinjam se zelo s tem, kar je rekel pred mano kolega Rojl, eh, da, da naj delujemo tehnološko neutralno in da bi zato verjetno zadoščal že en sam cilj. Sama sem poročevalka mnenja v odboru Envi in tam sem predlagala en sam cilj in to je CO2 cilj. Mislim pa, da je prav, da v odboru ITRE razmislimo, ali potrebujemo še kakšen cilj, če želimo zmanjšati uvozno odvisnost. Uh, Um, s tem se seveda ne zauzemam za manj Evrope v energetiki, mislim, da je potrebno več, vendar preko tržnih mehanizmov uh, in recimo uh, vera, za obnovljive vere je izredno pomembno čezmejno sodelovanje, tu lahko ogromno naredimo. Uh, Eh, menim pa, da bi morali podporne scheme časovno omejiti, kajti določena tehnologija no-, v nekaj letih se mora izkazati kot tržna, kot konkurenčna. Če se ne izkaže, mislim, da ne moramo te podpore eh, v nedogled eh, nadaljevati. Poleg tega moramo pri tem, ko govorimo o ciljih, biti zelo pozorni, pozorni na specifike majhnih energetskih sistemov, ker če jih zelo omejimo z različnimi cilji, potem to seveda pomeni zanje zelo uh, malo majhno fleksibilnost. Uh, čisto drugače pomenijo ti cilji za nek velik sistem kot za majhen. Uh, Zelo se strinjam s poročevalko, da, um, moramo, um, da moramo bolj upoštevati medsebojni vpliv energetskih politik med posameznimi državami članicami in tu je verjetno dobro razmisliti, kakšno vlogo bi lahko odigrala pri tem agencija ACER. Eh, še dve pripombe. Zdi se mi, eh, da nujno potrebujemo boljšo vključitev prometa in ogrevanja v ta eh, energetski dokument, v Energy Roadmap. In druga stvar, Horizon 2020, ehm, želim si, da umestimo energetiko kot izredno pomembno področje in da smo tu čim bolj tehnološko neutralni. Hvala. Grazie, la parola a Corrado Campos. Koreja do Kampos je naslednji, izvolite. Hvala, zelo na kratko. Eh, ta načrt je zelo zanimiv. Eh, zelo dobre točke vključuje. Gospa Cavila mislim, da je vključila tudi vse ključne elemente in prinesla še dodatne elemente. Eh, potem načrt za 30 let eh, seveda vključuje tudi nekaj eh, dvomov, nekaj vprašajev. Jedrska energija na japonskem so zaprli skoraj vse jedrske elektrarne, ampak napovedujejo, da jih bodo ponovno odprli. In zaprtje na japonskem je prineslo posledico, da se je cena plina podvojila. Potem pa nekonvencionalni eh, viri, ti pa zmanjšajo eh, za petino ceno nekonvencionalnih virov v Evropi. Tukaj imam v mislih eh, ceno plina, ki v ZDA stane 2 dolarja na enoto. Pa še nekaj energetska politika. Eh, vpliva tudi na industrijsko politiko, evropske uh, refinerije, uh, tiste, ki so neodvisne, nepovezane z distribucijskimi podjetji, so povezane zato, ker ne morejo trgovati z rafinerijami iz tretjih držav. Te pogosto ne spoštujejo kriterijev z področja okolja in pa socialnih kriterijev ti industrijski elementi tudi predstavljajo še določene dvome. In uh, eh, gospod Savila tudi omenja rafinerije. E, mislim, da bi to morali upoštevati. Potem notrani trg in pravice potrošnikov. Povsem se strinjam eh, s tistimi, ki so poudarili, da je treba notrani trg preoblikovati, če ne bo jasnih pravil. Eh, potem tudi ne bomo mogli eh, predvideti vseh stroškov. Mm, pozabili pa smo nekako na pravice potrošnikov. Energetski eh, račun, stroški so tukaj zelo pomembni in gospodarski model ne bo popoln brez tega. Je pa zelo pomemben. Analize še manjkajo pri tem poročilu. Eno analizo imamo in ta vključuje predvsej uh, racionalne linije, ko gre za povpraševanje, pri ponudbi pa analiza ni uh, dovolj jasna. Hvala, zdaj pa gospod Skinner. Floor, kind of Nisem prosil za besedo, ampak vseeno prijazno od vas, da ste mi jo dali. Parola al eh, kolega Žadov oprostite. Gospod Žado, to je tudi zadnji prispevek. Hvala. Citiral bom Baracka Obamo, ki je leta 2009 rekel, imamo možnost, lahko še naprej smo prvi uh, uvoznik nafte na svetu. Uh, in pa svoje vire izvažamo, lahko pa se spremenimo v uh, vodilnega na področju energije. In uh, lahko uh, smo tudi vodilni na področju obnovljivih virov. Do zdaj je Evropska unija uh, skušala ohranjati ambiciozne cilje na področju obnovljivih virov. Uh, Po drugi strani pa potrebujemo tudi inovativne obnovljive vire. Zdaj pa vidim, da to postavljamo pod vprašaj, spet govorimo o plinu, govorimo o uh, zajemu in shranjevanju oglika in pravzaprav izgubljamo uh, vlogo na področju obnovljivih virov. Uh, tukaj imamo že konkurenčnost tudi uh, Eh, na kitajskem in japonska, japonska eh, je sploh veliko vlagala v to področje. Še posebej, ko se je odpovedala jedrski energiji. Za energetsko preskrbo smo v veliki meri odvisni od drugih držav. In obnovljivi viri niso eh, koristni samo za okolje, ampak tudi za ustvarjanje delovnih mest. 480 milijard porabimo za uvažanje energije. In če bi imeli 30 tisoč e, evrov na leto za zaposlovanje, bi lahko ustvarili 15 tisoč delovnih mest. Hvala, zdaj pa gospa Kolarska-Bobinska. Bardzo, bardzo przepraszam, że nie byłam na głosowaniu, ale... Hvala, upravičujem se ker nisem bila prisotna vse čas, morala sem glasovati v nekem drugem odboru. Vsekakor je težka naloga uh, opredeliti cilje in sicer uh, v nekem časovnem obdobju 30-40 let. In tukaj se mi zdi ključnega pomena, da je to poročilo odprto za različne vire energije in za različne inovacije kot rezultat raziskav in inovacij. Evropska, energija, eh, Evropska unija bo veliko porabila za inovativne eh, rešitve, tak je načrt. Želimo pa eh, tudi spodbujati potencial akademskih krogov in pa podjetij. Torej lahko pričakujemo številne inovacije na področju energetike. Več sredstev bo tudi dodeljenih za projekte z področja energetike, zato ne moremo reči, da, eh, ali je to korak naprej ali nazaj. Eh, plin iz skrilavca je stvar prihodnosti in ne preteklosti. Eh, pravzaprav ne vemo niti, ali ga je dovolj, ki je prisoten in tako, tako da moramo to res še raziskati. Zato moramo to področje ohraniti odprto. Moramo delati na področju različnih virov energije. Moj drugi komentar pa je, da bi ta načrt morali dopolniti tudi s posameznimi načrti za posamezne države članice. Ne moramo reči, da je en način ustrezen za vse, eh, kajti kot vidimo Evropska unija zelo eh, raznolika, diverzificirana. Bili so že eh, načrti, da bi v različnih državah članicah oblikovali načrte z nizkimi stopnami oglika. Pa še nekaj. Evropska komisija je organizirala eh, pregled eh, energetskega načrta. Ta dokument je bil tudi pripet v naš dokument. Zaključki pa eh, niso bili uporabljeni v zadostni meri. Zaključki so koristni in bi jih morali vključiti tudi v to poročilo. Skušala bom zagotoviti, da bo naš načrt vključeval tudi zaključke pregleda, ki sem ga omenila. Komisija, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, najlepša hvala, gospod Cevela, pročevalki. Hvala tudi poročevalcem v senci in drugim govornikom. Za nas je seveda zelo koristno, da imamo možnost spremljati današnjo razpravo in da smo prijeli vaše poročilo. Načrt 2050 je, obstaja zato, da o njem razpravljamo, ampak ne nanaša se toliko na to, kaj se bo dogajalo leta 2050, ampak na pot do tja. Večina naložb na področju energetike je dolgoročnih, danes je potrebno sprijeti odločite in zato smo podrobno analizirali s pomočjo scenarijev, kaj naj bi počeli. Razmere v državah članicah so zelo raznolike, energetska mešanica je stvar držav članic, ampak kljub temu smo s pomočjo uh, scenarijev opisali tako imenovane opcije no regrets, ki so bile v veliki meri podprte. Potrebujemo obnovljive vire, potrebujemo energetsko učinkovitost, brez tega ne gre, potrebujemo pa tudi infrastrukturo in notranji trg. Zato je komisija tudi zdaj po objavi načrta uh, Eh, komisija za letos predvidela tri sporočila. Prvo je že bilo objavljeno v zvezi z obnovljivimi viri, potem jeseni pride eh, sporočilo o notranjem trgu z analizo po posameznih državah in ob koncu leta ali pa začetku prihodnjega leta bomo objavili še eno sporočilo o pomenu CCS. Uh, To se navezuje na okvir eh, analiz za leto 2050 in bolj konkretno, ko bo poročilo glede posameznih tem, bolje bo to za nas, kajte kot rečeno, naslednji korak, ki ga pripravljamo, bo eh, verjetno sledil prihodnje leto in se bo nanašal na leto 2030, ker da zdaj v te načrte smo odprti, nadaljne analize v zvezi s tem še tečejo, kako so, analiziramo, kako so delovali cilji 2020-2020 in kako nadaljevati z 2030-2050 delom. Eh, današnja razprava pa seveda govori o načrtu 2050 in eh, vsi vaši prispevki k temu poročilu so za nas zelo pomembni. Vemo, da nameravate organizirati tudi še javno predstavitev in tam bo komisija z veseljem tudi dejavno sodelovala. Hvala. Grazie, la parola alla relatrice per le conclusioni. Hvala, zdaj pa še enkrat poročevalka za zaključek.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 Mi se ukvarjamo z energetiko, industrijo in raziskavami. Iskreno priznam, da če bi bila investitorka na energetskem sektorju ali na področju inovacij in raziskav in če bi prebrala besedilo, ki sem ga predložila, bi ne bila gotova, kako naj investiram in kaj naj storim. Zelo težko je bilo pripraviti realistično besedilo, ki bi nakazalo konkretne usmeritve za investitorje v Evropi. To je zelo težko. Zato sem predložila tudi predlog sprememb. Glede na omejitve, ki jih imam pri dolžini besedila, morda bodo te, ti predlogi sprememb izpopolnili besedilo. Vendar pa, kakorkoli že, si bom želela pridobiti podporo poslank in poslancev, želela bi slišati vaše pripombe, želim si realističnega besedila. Želim si nekaj, kar bo dalo konkretne odgovore na vprašanje, kaj se bi naj zgodilo na evropskem trgu energije. Bodimo konkretni. Govorili ste o prožnosti. Sveda ne zavračam prožnosti. Želim biti realistična. Zastavljam pa vam vprašanje. Če ne bomo delovali globalno, kar se podnebja tiče, kaj lahko storimo mi? To je vprašanje za vas. Prav tako bi želela, da premislimo o sledečem. Ali želimo v tem besedilu zapisati, da moramo imeti konkretne prehodne faze. Ne pozabimo, imamo že začasne etape do leta 2050, naprimer leto 2040. Vsi si moramo biti na jasnem, da seveda ne moremo vloge različnih proizvodov na energetskem sektorju, kar tako nekateri, nekaterih proizvodov kar tako zignorirati. Potrebno je omeniti vsem potrebno je omeniti plin, potrebno je omeniti tudi lastne evropske vire. Vsaj spregovoriti moramo o plinu iz krilovca in vsaj stališče moramo sprejeti do tega. Prav tako moramo premisliti o tem, ali nimamo morda kakšnih virov, ki bi lahko seveda pomenili večjo neodvisnost v Evropi. Naprimer, seveda potrebno je eh, govoriti tudi o nafti če so še kakšne rezerve. Prav tako si moramo zapomniti, da obstaja razlika med gospodarstvom in politiko. In potem seveda tudi imamo različne poti različnih držav članic. Imamo držav članic, ki imajo velike energetske potrebe. Kar se tiče razvoja, kar se tiče kulture, tako bom to imenovala, kar se tiče družbe na splošno in morajo torej najprej zajamčiti določeno raven izobrazbe državljanov, morajo zagotiti določen nivo izobraževalnega sistema. Ne pozabimo, imamo 27 držav članic, ki napredujejo z različnimi hitrostmi, tako bo tudi do leta 2050 verjetno, to je moje mnenje, moramo delovati v tem okviru. Pojasniti moramo, kakšna je ta naša energetska politika, kajti energetska politika igra velikansko vlogo in je neverjetno pomembna za preživetje državljanov Evrope. Nekatere države si lahko privoščijo luksus izkoriščanja drugih virov energije. Nekatere države pa tega luksusa nimajo. Torej, za zaključek, prosim vas za pomoč, bodimo realistični, zapišemo to, kar je izvedljivo. Razumem, da je potrebno oceniti določene cilje, kar se tiče strategije glede leta 2020. Potrebno je potem biti realističen tudi glede na črta za leto 2030. V našem besedilu pa imamo zelo veliko podatkov in želimo biti pragmatični, želimo biti realistični. Hvala lepa. Hvala, kolegice Cavela. Naj vas opomnim, da imamo predvideno še javno predstavitev, ki bo potekala. 18. septembra od 3 do 5. popovdne. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je istega dne. Ne, 12. septembra se popravlja predsednica. Dobro, naslednja točka je proračun 2013. Izmenjava mnen je predvidena za danes, tako da kar dajem besedo poročevalcu gospod Bütikofer. Izvolite. Thank you, Chair. Dear colleagues, if you're not interested in Najlepša hvala. Dragi kolegi, če vas proračun ne zanima, potem eh, ste se verjetno zmotili, kajti moram reči, da Eh, sem sodeloval v pogajanjih o proračunu v imenu odbora že lani in predlani, ampak ne spomnim se, da bi kdaj bile okoliščine tako težavne, kot so očitno tokrat. In res, gospod Butikofer, lahko počakate trenutek. Prosim, gospe in gospodje, če ne nameravate spremljati te razprave, prosim, da zapustite dvorano. Tako da bo gospod Butikofer lahko imel malo tišine za svojo predstavitev. Dobro, izvolite. Torej, res vabim kolege in kolegice, da namenijo nekaj pozornosti trenutnemu stanju in temu, kar je po mojem mnenju zelo zahtevna naloga, namreč eh, odločanju, kako ukrepati naprej. Komisija je osnutek proračuna sprejela aprila in ta predvideva splošno eh, povečanje za dva odstotka. Eh, torej, to je na ravni inflacije in pa povečanje šest odstotkov za plačila, zato da bi izpolnila svoje obve, pogodbene obveznosti iz trenutnega in prejšnjih let. Za razdelek 1A, ki je v naši pristojnosti in kjer se osredotočamo na konkurenčnost, rast in zaposlovanje, je povečanje eh, obveznosti naj bilo 4,2 eh, odstotka, povečanje plačil pa za 17,8 odstotka. S tem naj bi odrazili eh, realnost in to, da predvsej zaostajamo za eh, odprtimi pogodbenimi obveznostmi, kar zadeva plačila. Eh, povečanje za EP7 je bilo 6,1 odstotka in za program za konkurenčnost in inovacije približno 7 odstotkov. To je že bilo niže kot je predvidela pravna podlaga za EP7 in za CIP. Potem, ko je Koreper povedal svoje na račun osnutka proračuna in glede na stališče sveta je zdaj pod razdelkom A1 predvideno na mesto plus 4,1 odstotka pri prevzemu obveznosti samo plus 1,5 odstotka in, in na mesto plus 17,8 pri plačilih samo plus 1,04 odstotka pri plačilih. Torej. In uh, svet nam bo dovolil zgolj povečanje za približno pol toliko, koliko znaša inflacija. Zmanjšanje plačil za program CIP je predvideno približno v višini 40 odstotkov v primerjavi eh, s prvotnim predlogom komisije. Eh, zmanjšanje prevzema obveznosti eh, je 10 odstotno, zaplačila pa 23 eh, odstotno, torej to zadeva finančne instrumente v okviru CIP. To je povsem v nasprotju eh, z, z cilju eh, pakta za rast in zaposlovanje, ki so ga sprijeli predsedniki vlad in držav pred nedavnim. Oni pozivajo k večji podpori za raziskave in razvoj, k boljšim priložnostim za naložbe, pozivajo k podpori inovativnim novim podjetjem, MSP-jem in mi pa imamo po drugi strani proračun, ki nam onemogoča, da bi uh, vse to kakorkoli uresničili. Zmanjšanje sredstev za uh, program CIP bo prispevalo k poslabšanju dostopa do financiranja za MSP-je ravno v teh kriznih časih, ko to najbolj potrebujejo. Zmanjšanje plačil za program CIP lahko pripelje do uh, velikih težav pri izvajanju programa in uh, glede na analizo komisije. Uh, prevzem obveznosti za plačila, ki ga predlaga eh, svet oziroma ta sredstva, ki so predvidena, naj bi trajala samo do maja prihodnje leto. V okviru poročila Lavija je parlament kot podlago za eh, trilog eh, sprejel eh, poziv, da želimo ustrezna sredstva za prihodnje leto. Eh, Eh, zapisali smo, da želimo delovati odgovorno, da ne, ne želimo umetno eh, kretiti sredstev in da želimo upoštevati dejanske potrebe za eh, uresničevanje evropskih ciljev. Zavezali smo se, da bomo podpirali rast konkurenčnost in zaposlovanje, še posebej za MSP in za mlade. Vse to smo pač povedali v zvezi s proračunom 2013, ampak ničesar od tega ne bomo uspeli uresničiti s proračunom, ki nam ga želi uh, omogočiti svet. Mislim, da imamo jasno alternativo pred seboj, ali bomo popustili. V tem primeru bomo so odgovorni za to, da bomo razočarali MSP in evropsko konkurenčnost v času krize ali pa se bomo spustili v zelo resen boj s svetom glede proračuna. Odločitev seveda ni odvisna zgolj od proračevalca ali samo od eh, našega odbora, ampak eh, mislim, da ni pretirano spodbudno, ko vidim, kako malo kolegov eh, sploh misli, da je vredno spremljati ta vprašanja in biti prisoten, ko je to na dnevnem redu. Ne bom se spustil v kakšen zaseben boj, jaz osebno lahko spremem karkoli. Lahko tudi jasno, javno razglasimo, da nas to vse skupaj ne zanima politično gledano lahko naredimo tudi to. Ampak raj bi videl, če bi združili moči in bi se poskusili izogniti tem možnim zelo negativnim posledicam tega, kar predlaga svet. Poročevalcem v senci sem eh, signaliziral, kakšne spremembe želim predlagati v zvezi s proračunom. Eh, Nisem poskušal ponovno uh, se vrniti na vse, kar je v začetku predlagala komisija. Pripravljen sem pa pustiti pri nekaterih točkah. Sem pa poskušal se vrniti na začetne številke pri tistih proračunskih vrsticah, ki se nanašajo na raziskave in razvoj in MSP-je. In to mora biti osnova, tisto temeljno načelo, pri čemer mora naš odbor ustrajati. To je torej tisto, kar sam zagovarjam. Kar zadeva priprave na ta proračun, bo delo precej problematično, ker bomo vsi morali glasovati 3. septembra in to pomeni, da ne bomo imeli čez poletje kaj dosti časa, da bi se srečevali na ravni poročevalcev v senci. Seveda eh, poslanci lahko vlagajo predloge sprememb, eh, rok za vložitev je bo 21. august. Naj dodam pa še pripombo v zvezi s pilotskimi projekti. Sedem pilotskih projektov je bilo eh, v začetku predlaganih strani člano našega odbora. Trije izmed teh so dobili oceno A v Eh, ko jih je ocenila komisija in predlagam, da odbor v glasovanju podpre te tri predloge, ki so prijeli pozitivno oceno. Ostali so dobili ocene C in D in tem projektom mislim, da se lahko odrečemo. Hvala. Hvala, gospod Pütikofer nimamo predstavnikov poročevalcev senci, gospod Skurja. Gospod Skinner, želite besedo? Gospod Butikofer je zelo podrobno predstavil svoje premisleke in moram reči, da se z njim v veliki meri eh, strinjam, sploh kar zadeva raziskave in razvoj. Prihajam iz neoklasične šole gospodarstva, ki pravi, da je potrebno vlagati, če želimo doseči rast. In eh, sprašujem se, ali odbor za proračun eh, razume, zakaj eh, naš odbor tako ustraja pri eh, zneskih, ki smo jih predvideli za raziskave in razvoj. Torej pozivam gospoda Butikoferja, da se še naprej bori, kljub temu, da ni prisotnih veliko kolegov in upam, da se mu bo še kdo pridružil. In želel bi si, da bi tudi drugi odbori se podobno eh, zoprstavili svetu. Mislim, da eh, je odbor za proračun zelo realističen, ampak vendarle, da Eh, je potrebno predvideti več sredstev za naložbe na določenih področjih in v času eh, najhujše krize je to včasih edina možna pot naprej. In kot institucija bi parlament vedno znova moral poskušati premikati meje in eh, zahtevati vrnitev na izhodišne predloge, ker pravzaprav res nimamo kaj dosti izbire. Eh, ko govorimo o vrčevanju, bi eh, raje videl, če bi govorili o upravnih prihrankih, kot pa o vrčevanju pri naložbah, ker to utegne zelo negativno vplivati na našo prihodnost. Hvala, gospod Skinner. Zdaj pa bom spregovoril še sam kot pročevalec v senci za skupino Alde, kajti imamo nekaj jasnih prednostnih nalog za proračun za zadnje leto tega finančnega okvira. Najprej naj izpostavim, da je potrebno upoštevati eh, finančno previdnost eh, v državah članicah tudi pri proračunu Evropske unije. Mislim, da je pravzaprav precej provokativno, oziroma bi bilo provokativno, če bi izmanjševali nacionalne eh, proračune, istočasno pa bi povečali evropski proračun za 7 odstotkom. Eh, ampak eh, res je, da v času fiskalne konsolidacije ni svetih krav, ampak vendarle moramo biti inteligentni pri tem, ko se odločamo, kje bomo vrčevali in kar zdeva politične prednostne naloge eh, obstaja širok konsens, da so inovacije in MSP ključ za prihodno gospodarsko rast. Pozdravljamo predlog komisije, ki želi povečati povečati sredstva za programa CIP in FP7. Eh, seveda predlog komisije povečuje vse proračunske vrstice in mi ne podpiramo splošnega povečanja evropskega proračuna, kar pa zadeva raziskave in razvoj, eh, je to prednostno področje in potrebuje ustrezna sredstva. Drugo vprašanje pa je, kako porabiti denar. Gre za zadnje leto trenutne finančne perspektive, zato bi morali eh, se usmeriti v prihodnje obdobje. Morali bi mm, meniti več denarja demonstracijskim projektom, da bi Eh, se bolje povezali s trgom. Poleg tega pa moramo uporabljati evropski denar za to, da imamo zvodje za pridobivanje zasebnih sredstev. Zato so eh, pilotski projekti zelo pomembni in projektne obveznice bi bile korak v pravo smer, saj bi to omogočilo nadaljne naložbe v prihodnost. Eh, istočasno pa bi lahko ohranili tržni pristop v evropski politiki. Toliko sem želel sam povedati. E, zdaj pa dajmo besedo predstavnikom komisije. Ni nikogar v imenu komisije. Dobro, potem pa gospod Butikofer, izvolite. Mislim, da to ni pomembna tema. Ok. Well, still we uh, need to vote and the vote. Ja, no vendarle bomo morali glasovati in to glasovanje bo potekalo 3. septembra. Rok za vložitev predlogov sprememb pa je 21. avgust, kot je prej že povedal gospod Butikov. Najlepša hvala. Predajam besedo nazaj gospe Santori. Salute. Bene, Inizia, ringraziamo il ministro Stravos Malas, che è ministro. Dobro, med nami pozdravljamo ministra za zdravje z Cipra, ki je v okviru svojega resorja odgovoren tudi za raziskave. In ravno zaradi te svoje pristojnosti je danes tudi z nami. Uh, kot predstavnik ciprskega predsedstva. Najlepša hvala, da ste z nami, dobrodošli. 45 minut imamo na voljo za razpravo in mislim, da bomo imeli priložnost dobiti jasno podobo o namenih in načrtih ciprskega predsedstva. Poleg tega pa boste potem tudi imeli člani in članice priložnost zastaviti vprašanje ministru. Najprej pa eh, vam dajemo na voljo 10 do 15 minut za predstavitev. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Želel bi si, da bi imeli več časa, ker mislim, da bo razprava o raziskavah zelo zanimiva, ampak eh, kakorkoli že, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, v veliko čast mi je, da lahko nagovorim odbor ITRE in da vam lahko danes predstavim program in prednostne naloge ciprskega predsedovanja svetu Evropske unije na področju raziskav in inovacij. V razpravi o tej temi e, imamo seveda vsi v mislih deklaracijo iz eh, Lizbone iz leta 2009. Takrat smo 2001. Takrat smo obljubili, da bo do leta 2010 Evropska unija postala eh, najbolj eh, konkurenčno na znanju temeleče gospodarstvo in eh, zdaj, ko smo eh, prišli do teh let, pa smo priča eh, zelo poglobljeni gospodarski krizi, ki je pretresla vse naše države in gospodarstva. Eh, vendar pa je naša strategija za raziskave in razvoj vendarle eden od osrednjih stebrov eh, našega delovanja. Ključno je, da posredujemo otipljiva politična sporočila evropskim državljanom in nobenega vprašanja ni, da bomo pot iz krize našli prav s pomočjo uh, Eh, politik za krepitev rasti, ki temeljijo na raziskavah in razvoju. Cipr prevzema predsedovanje svetu v zelo občutljivem trenutku, ki se opada tudi eh, s pogajanji o novem okvirnem programu za raziskave in razvoj, ki ga imenujemo obzorje 2020. Zavedamo se, kakšno delo je pred nami in veselimo se konstruktivnih razprav tako znotraj sveta, kot Eh, tudi tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Po pričakovanjih bo obzorje 2020 naša pomembna prednostna naloga. Poleg tega pa bo naše predsedstvo eh, se ukvarjalo tudi s tremi eh, drugimi temami, z Evropskim institutom za inovacije in tehnologijo EIT, ki je tudi del eh, zakonodaje oziroma svežnja obzorja 2020. Potem je tu eh, evropski raziskovalni prostor in pa mednarodno sodelovanje na področju raziskav in inovacij s posebnim podarkom na evrosredozemski razsežnosti. Kar zadeva obzorje 2020 in kar zadeva celoten zakonodajni svežen, eh, je eh, svet Eh, v nasprotju s parlamentom zauzel eh, drugačen pristop k obravnavi. Eh, parlament ga obdeluje po svežnih in hvaležni smo danskemu predsedstvu, da je doseglo soglasje v svetu glede strukture in glavnih ciljev programa. Dosegli so namreč delni splošni pristop glede temeljne uredbe. Ta, to soglasje je bilo doseženo maja in s tem je bilo vnešenih nekaj novih vidikov v izhodišnji predlog. Eh, gre za bolj eh, ambiciozne cilje, 20-odstotna udeležba MSP-jev, eh, uveden je bil sedmi družbeni izziv in razširili smo možnosti sodelovanja. Veseli nas, da, da se poročevalka gospa Madurel strinja številnimi pomisleki sveta glede temeljne uredbe. Vemo, da je parlament eh, načeloma pozitivno nastrojen do povečanja proračuna, vendar pa je treba vedeti, da bo končni zid eh, v veliki meri odvisen od pogajanja večletne finančnem okviru. Eh, pomemben del, s katerim se bomo ukvarjali mi, so pravila za odeležbo in pa sami specifični programi. Naše predsedstvo se bo eh, osredotočilo na obe uredbi, eh, predvsem na pravila o sodelovanju. Poenostavitev je ključni element tega svežna. Namreč program se že leta in leta razvija in veseli me, da k poenostavitvi ne pozivajo samo deležniki, ampak tudi Evropski parlament, kot je to navedeno v poročilu gospe Krvaljo. E, eh, glavni cilj poenostavitev je zmanjšanje upravnega bremena za sodelujoče, e, zmanjšanje časa do uresničitve in e, zmanjšanje možnosti finančnih napak. E, seveda pa je potrebno istočasno ohranjati ravnovesje med zaupanjem in nadzorom. Da bi dosegli te cilje, je komisija predlagala uh, vseobsegajoč uh, svežen poenostavitev, ki ga trenutno podrobno obravnavajo tako zakonodajni organi kot eh, delavci, eh, kot, kot deležniki. In tudi gospod Eler je pred časom predstavil svoje eh, poročilo na to temo. Njegove predloge je potrebno podrobno preučiti. Gre za kompleksno razpravo, ki mora biti usklajena in ki mora upoštevati tesno povezavo med pravili za odeležbo in revidirano finančno uredbo ter eh, delegirano uredbo. Ciprsko predsedstvo eh, se zaveda, kako pomembno je imeti enostavna in prožna pravila udeležbe, zato da bi bil program obzore 2020 uspešen. Potrebno je olajšati udeležbo vsem akterjem in le na ta način bomo zagotovili uh, ustrezen učinek tega programa za evropsko gospodarstvo. Cilj našega predsedstva je eh, voditi intenzivne razprave v svetu julija in septembra, zato da bi dosegli splošni pristop uh, na oktobrskem zasedanju sveta za konkurenčnost. Na neformalnem zasedanju eh, ministrov za raziskave, ki bo potekalo prihodnji teden, nameravamo izvesti izmenjavo mnen o tem vprašanju in o modeli financiranja za raziskave. Na ta način želimo pospešiti postopek in odpreti vrata za dogovor v svetu oktobra. Kar pa zadeva specifični program, Tu gre pravzaprav za razdelavo okvirnega programa eh, in gre za to, da bolj podrobno opredelimo vrste dejavnosti, ki jih bomo financirali v okviru obzorja 2020. Poleg tega pa gre tudi za različne vidike izvajanja posameznih dejavnosti. Tu z zanimanjem spremljamo uh, različne predloge, ki jih pripravlja vaša pročevalka gospa Krvaljo in že pričakujemo uh, stališče vašega odbora jeseni, ki bo pomemben element uh, v tem delu. Cilj ciprskega predsedstva za specifični program je doseči delni splošni pristop na decembrskem zasedanju sveta za konkurenčnost. In pa eh, konec koncev je tu še program Euratom, ki se uporablja za financiranje jedrskih dejavnosti. Zavedamo se, da je, gre za zelo občutljiv svežen. Obstajajo pozivi za preusmeritev programa v večjo eh, jedrsko varnost, več dejavnosti na tem področju, Eh, potem pa so tu še razprave o projektu ITER in o večletnem finančnem okviru. Smo torej previdno optimistični in tudi tukaj si bomo prizadevali za delni splošni pristop na decembrskem zasedanju sveta za konkurenčnost. Seveda pa bomo pozorno spremljali stališče Evropskega parlamenta glede tega svežnja in eh, se veselimo mnenja vašega odbora, ki ga pričakujemo jeseni. Naša druga prednostna naloga pa je Evropski institut za inovacije in tehnologijo. EIT je predlagan kot sestavni del obzorja 2020 za naslednje programsko obdobje in na ta način naj bi prispevali k trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti, predvsem na ta način, da bomo združili vse tri vidike trikotnika znanja in da bomo posebej izpostavili pomen izobraževanja. Prve ocene EIT eh, e kažejo, da obstaja podpora za integracijo trikotnika znanja, za združevanje raziskav, izobraževanja in inovacij v tako imenovanoj skupnosti znanja in inovacij. E, ugotovitve tudi kažejo, da obstaja precejšen potencial in priložnosti za nadaljni razvoj EIT. Tudi vaš pročevalec, gospod eh, Lambert in svet ugotavljata, da je potrebno preučiti nekatere predlagane določbe bolj podrobno. Eh, to velja za model upravljanja, za izbiro nove skupnosti znanja in inovacij in za sinergije z obzorjem 2020. Poleg tega je razprava o novih skupnostih znanja in inovacij tesno povezana z razpravo o večetnem finančnem okviru. Seveda bomo to razmerje upoštevali in tudi ustrezno ukrepali, ko bomo govorili o eh, širitvi na nove skupnosti. Prizadevamo si doseči delni splošni pristop, tako glede EIT, eh, kot eh, nasplošno, torej tukaj v času našega predsedstva. Poleg tega pa lahko povemo, da bomo to obravnavali tudi na konferenci predsedstva, ki bo potekala na Cipru 8. in 9. novembra. Potem pa še tretja prednostna naloga, uresničevanje Evropskega raziskovalnega prostora. Potrebno je upoštevati, da približno 95 odstotkov financiranja za raziskave in razvoj prihaja z držav članic obravnava vprašanj, kot je naprimer okrepitev meddržavnega sodelovanja, odpiranje trgov dela za raziskovalce, enakost med spoloma in uh, mobilnost uh, ter kroženje uh, znanstvenega znanja. Uh, vse to so pomembni elementi za evropski raziskovalni prostor in naše predsedstvo pripisuje velik pomen tej uh, zelo zanimivi ideji. Uh, in nameravamo to temo uvrstiti na dnevni red obeh zasedanj sveta za konkurenčnost. Zavedamo se, da širitev Evropske unije ni ustvarila samo priložnosti, ampak tudi izzive. In zavedamo se, da je uresničitev Evropskega raziskovalnega prostora samo eden od teh izzivov. Eh, to seveda upoštevamo tudi, da so nekatere države izrazile pomisleke glede posameznih vidikov, nameravamo pa eh, spodbuditi razpravo tudi na podlagi sporočila komisije, ki ga pričakujemo prihodnji teden. Predvidevamo izmenjavo mnen ministrov na to temo na oktobrskem zasedanju Sveta za konkurenčnost, kjer bomo obravnavali tudi eh, sklepe, Eh, konference na to temo, ki bo potekala na Cipru 14. novembra. Sklepi sveta pa bodo sprejeti predvidoma decembra. Naša zadnja prinosna naloga pa je spodbujanje mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij s posebnim podarkom na evrosredozemski regiji. Pozdravljamo namen komisije, da eh, bolj strateško oblikuje sodelovanje eh, na področju raziskav in inovacij s tretjimi državami. Naše predsedstvo je prepričano, da bi vidik mednarodnega sodelovanja morali vključiti vse ukrepe glede evropskega raziskovalnega prostora in pa tudi v sam program obzorja 2020. V tej luči se veselimo sporočila komisije, ki ga pričakujemo jeseni in o katerem bo potekala razprava na decembrskem zasedanju sveta. Um, Na, medna, na neformalnem zasedanju ministrov 20. julija pa bo tudi govora o sodelovanju v mednarodnem sodelovanju na tem področju s posebnim podarkom na evrosredozemskem sodelovanju, kar je seveda eh, nam zelo blizu. Raziskave in razvoj nudijo priložnost sredozemskim državam, da razvijajo svoj potencial v korist svojih državljanov in svojega gospodarstva. Eh, v teh težavnih časih eh, politične in gospodarske negotovosti je spodbujanje skupnih politik, kot so raziskave in razvoj, nekaj, kar lahko prispeva k stabilizaciji razmer tudi v sredozemskih partnerskih državah. Tu lahko odpre vrata za gospodarski razvoj in za večjo politično zrelost te regije. Na podlagi eh, deklaracije iz Kajra iz leta 2007 in na podlagi konference Euromet o raziskavah in razvoju, ki je potekala v Barceloni lani, smo se odločili sprožiti ustrezno razpravo pri evropskih ministrih za raziskave. Vzpostavitev programa tukaj je ključen instrument um, za uresničevanje teh načrtov in uh, nameravamo eh, preučiti možnosti, da bi ukrepali na podlagi člena 185. Predsedujoča, eh, poslanci in poslanke prehod z okvirnega programa 7 na obzorje 2020 bo pomembna faza za evropske raziskave in za evropsko gospodarstvo. Da bi to uresničili, pa moramo čimprej doseči dogovor, kajti časa res ni na pretek. Svet in parlament morata najti čim več stičnih točk v prihodnjih mesecih, zato da bi olajšali doseganje dogovora oziroma sporozuma v prihodnjem letu. Potem, ko sem se pogovoril z nekaterimi izmed vas, sem prepričan, da ima Evropski parlament enake cilje in se veselim konstruktivnega sodelovanja. Za zaključek pa naj izdam še svarilo izziv, ki je pred nami, ni samo kako prepričati evropske državljane, da mislimo, kar govorimo in da bodo naše politike res prinesle dolgo pričakovano gospodarsko rast. Temeljna dogma evropske integracije je solidarnost. Pot do solidarnosti je pa je združevanje in posnemanje najboljših praks. In zato je na vseh nas, da se bolj osredotočimo na evropsko integracijo in da zagotovimo, da ne glede na to, s kakšnimi težavami se soočamo, eh, vse te težave premostimo in imamo pred očmi ta temeljna načela. Najlepša hvala. Grazie veramente al Ministro per il suo intervento. Lepa minister, za vašo predstavitev. Sedaj pa dobijo besedo poslanci. Gospod Kampoš najprej. Uh, eh, ministru, Malas, Hvala lepa. Gospod minister Stavros Malas. Hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala lepa, da ste bili jasni pri vaših prednostnih nalogah in glede vaših zavez, da želite hitro napredovati, čeprav to ne bo enostavne, enostavno pri programu obzorje 2020. To je nekaj, kar je zelo pomembno tudi za naš odbor. Sedaj pa, kar se naših prednostnih nalog tiče, mislim, da bomo zelo dobro sodelovali glede na to, kar ste povedali. V tem odporu, gospod minister, je določeno število kolegov nekoliko okrevajočih, kar se tiče EIT. EIT je v preteklosti zagrešil nekatere ambiciozne cilje. In bili smo presenečeni na začetku, ko smo videli, da je komisija povečala sredstva za program EIT, čeprav nismo dobili razumne obrazložitve. Zato vem, da je to ena vaših prednostnih nalog. Zanima pa me, ali se strinjate z vsaj nekaterimi od nas v odboru, da obstajajo nekateri pomisleki na tem področju. In potem. Poprašal bi vas, kakšni bodo vaši predlogi za nas v času predsedstva glede dostopa malih in srednje velikih držav do virov za raziskave, še prav posebno v okviru obzorja 2020. Kot veste, je to vprašanje še ne zadostno rešeno. Vidimo lahko koncentracijo industrijskega razvoja, intelektualnega razvoja na določenih središčih. Brez aktivne politike za spodbude pa teh razlik nikoli ne bomo premostili. Naslednja točka. Kohezijska politika in možna uporaba skupnostnih skladov za kohezijsko politiko za okrepitev proračuna za raziskave in razvoj. To je nekaj, kar smo pozdravili, vendar pa tiste države, ki so že premustile infrastrukturne težave in ki lahko izkoriščajo te sklade, to že počnejo. Imamo pa tudi kritike, še prav posebno iz odbora regij in tudi znotraj našega parlamenta, zato ker se zdi, da to na nek način predstavlja oddalitev od ciljev kohezijske politike, dosege regijske kohezije. Torej, kar se tiče sodelovanja z vzhodno-sredozemskimi državami, oprostite, mislimo, da je to zaželen pristop, to je dobro za Evropsko unijo, vendar pa poprašal bi vas bolj podrobno o tem. Hvala lepa. Grazie, kolega Rode, prego. Hvala lepa, kolega Rode. Thank you. I... Hvala lepa. Pravzaprav nimam vprašanj. Želim se vam zahvaliti, gospod minister, za zelo neposreden, strokoven govor, najbolj strokoven govor, kar sem jih slišal od ciperskega predsedstva. Torej, to je bilo odlično. Želim vam vse najboljše med predsedstvom in resnično se veselim sodelovanja z vami. Grazie, vicepresidente Rode, la parola. Lepo, podpredsednik Rode, sedaj pa. Monson. Friordfende. Eh, eh. Johansson. Hvala lepa, gospod minister. Tudi sam bi rad izrekel svoje strinjanje s kolegi, ki so se vam zahvalili za odprt govor, za neposredne pripombe, kar se tiče našega dela tukaj v parlamentu. In tudi za vaše pripombe v obzorju 2020. Predstavljam politično skupino ALDE v tej razpravi in želel bi si izmenjati nekaj mnen z gospodom ministrom. Najprej bi želel poprašati po sodelovanju v sredozemlju glede raziskav in razvoja sam predstavljam sto v Evropskem parlamentu, sem jo predstavljal na konferenci v Barceloni. In državljani Švedske so me seveda izvolili. Vendar pa menim, da je potrebno zagotoviti široko sodelovanje, naprimer tudi, kar se tiče Baltskega morja. To nam je dovolilo razvoj novih oblik sodelovanja. Prej to ni bilo možno. Tako da smo lahko izkoristili tudi najboljše prakse. Torej, izkušnje lahko uporabimo. Sam, imam, sam imam zelo pozitivne vtise glede tega sodelovanja in to je na primer prikaz, kako lahko sodelujemo tudi na področju sredozemlja. Kar se tiče obzore 2020 in pravil odeležbe, bi rad povedal sledeče. Gospod minister je dejal, da je to prednostna naloga za ciprsko predsedstvo. To je dobro. Z... Veselim se že nadaljnega toka teh razprav, naša skupina predlaga, da bi morda začeli razpravljati o pravilih odeležbe. Morda bi potem bilo lažje za poročevalce, kajti če tega ne bomo storili, ne bomo potem poznali posledic teh pravil odeležbe. Predlagam nekaj pravil, to je pomembno. Industrija je zelo zainteresirana za to, tudi raziskovalni inštituti. Sredstva so pomembna, vendar pa pravilo odrežbe in izjeme so zelo pomembna v tem oziru. Rad bi slišal od vas, katerih pravil se boste držali pri tem in kakšno usmeritev vidite pri tej razpravi. Morda se ta razprava ne bo končala za časa vašega predsedstva, vendar pa potrebno je to vprašanje dobro pripraviti vprašanje proračuna, ki je povezano z obzorjem 2020. Gospod minister je govoril o izzivih, ki so povezani z raziskavami in trajnostnim razvojem. To so pomembna vprašanja. Tudi zato, ker smo v ekonomskih težavah. Rad bi vas torej poprašal, kako bo predsedstvo pripravilo osmeritve na tej poti, da bi dosegli večino svetov in kako bi potem lahko zagotovili zadostna sredstva v proračunu. In za konec bi rad zastavil še eno vprašanje. Bil sem nekoliko skeptičen, kar se povečanja proračuna tiče, vendar pa s časoma sem ugotovil, da ta proračun še prav posebno podpira industrijo, sploh ko govorimo o različnih programih in dejavnostih. Morda bi bilo možno ta vprašanje urediti horizontalno. Rad bi slišal vaš komentar povezan s tem. In potem še vprašanje ocene delovanj in ukrepov, ki se izvajajo v programu Obzore 2020. Adži Georgiju. Kalimera sas. Seveda, kar so rišo Georgiju. Hvala lepa, gospod minister. Rad bi vas pozdravil in se vam zahvalil za zelo obsežno in podrobno predstavitev šlo je za predstavitev stališča ciperskega predsedstva na področju raziskav in razvoja in inovacij. Gospodu ministru in celotnemu predsedstvu želim dobrih rezultatov, tako da bi na koncu leta bilo jasno videti, da je Ciper pripravil zelo pozitivno podobo za EU in tudi za Cipr. Imam nekaj konkretnih vprašanj. Gospod minister, najprej program obzore 2020. Začenjamo s približno 80 milijardami evrov, 39 milijard bo porabljenih za boj s pomembnimi družbenimi izzivi. Zdravje, varnost, uravnotežen razvoj kmetijstva in tako dalje. To pomeni, da bo okrog 5 milijard evrov letno ostalo za države članice za ostale programe. Ali gospod minister meni, da bi bilo možno ta sredstva povečati? Pri proračunu in pri ambicioznih ciljih me zanima, kolikšni merih je možno realistično uresničiti v našem odboru, je bil tudi minister za inovacije in zagotovil nam je, da bo ciprsko predsedstvo zagotovilo pospešitev ukrepov na tem področju, zato da bi pri obzoru 2020 sprejeli splošni pristop do maja 2013, do leta 2014 pa bi potem jih sprejeli. To se sedaj verjetno ne bo zgodilo in zanima me, kaj bo storilo ciprsko predsedstvo, da bi tukaj pospešili ukrepe. In potem še nekaj. Vsi, ki želijo darovati odločnosti, zastavljajo ambiciozne cilje. Rad bi vedel, kaj bi želeli ohraniti kot dediščino svojega predsedovanja po koncu predsedovanja. Bütikofer. A, Bütikofer. Še kdo? Aha, gospod Bütikofer. You, Hvala lepa. Gospa predsednica, tudi sam sem prosil za besedo. Gospod minister, samo dve vprašanje imam za vas. Govorili ste o upanju, da bomo dosegli gladek prehod, tako ste dali iz okvirnega programa 7 v program obzore 2020. Naj poprašam, Kaj menite, kakšen bi ta gladek prehod naj bil? Kako bi naj ta prehod bil učinkovit? Ko pa svet ne da na razpolago dovolj sredstev, da bi spomnili vse pogodbene obveznosti, ki jih imamo po okvirnem programu 7. Tako je v tem trenutku in to veste. To bi me zelo zanimalo. In drugo vprašanje, še vaše mnenje, kar se tiče odrežbe MSP-ev v programu Obzore 2020. Navezal se bom na nekaj pripomp, ki jih je podal portugalski kolega. Razprava o ustrezni ravni sredstev, ki so namenjene za MSP, že dolgo teče. Kaj menite, koliko je potrebno? Nič, 10, 15, 20. Koliko sredstev želite imeti, imeti namenjenih MSP-jem v obzoru 2020 in ali ste pripravljeni instrument za MSP-je podpreti z dovolj sredstvi? Bene, allora se nessun altro chiede la parola. Če drug ne želi spregovoriti, tako da bo dobil besedo gospod minister za odgovore in za zaključene pripombe. Hvala lepa za eh, zelo širok razpon vprašanj. Dotaknili ste se zelo veliko vprašanj. Ejte, gospod Kampoš. Ko razpravljamo o EIT ali o kateremkoli javno-zasebnem partnerstvu, imamo širšo in ožjo podobo. Torej, tista širša. V Evropi nismo prav dobri raziskovalci zaenkrat pri večplastnem sodelovanju z zasebnim sektorjem. Ena največjih pomankljivosti Evropskega akademskega sveta je njihova sposobnost zagotoviti podjetniška sredstva. Če to primerjamo z EDA, potem so tam veliko boljši. EIT ali katerekoli pobuda, skupna pobuda v izokvirnega programa 7 je torej inkubator za spremembo razmišljanja želimo torej spodbuditi to kulturo sodelovanja. To je ta širša slika. In to je tisto, kar je pomembno pri tem, kar počnemo, ko pripravljamo programe za spodbujanje teh javno-zasebnih partnerstv. Kar se tiče ožje slike, pa je podoba sledeča. Imamo skupnostni znanja in inovacije in nekaj več kot 100 milijard evrov. In sedaj si želimo biti nekoliko bolj ambiciozni. Kako obsežen bo program ET, je seveda odvisno od večletnega finančnega okvira. Biti moramo pragmatični, po našem mnenju. Moramo imeti umestni pregled in res je, da moramo videti, ali je udeležba industrije dosegla 75 odstotkov, kot smo to dejali. Prav tako moramo videti prve rezultate, kar se tiče izobraževanja. Po mojem mnenju pa moramo bolj trdo delati na temo strateških raziskav. To je samo bistvo EIT. E Gre za dopolnjevanje z ostalimi skupnimi pobudami, o katerih razpravljamo v okviru programa Obzore 2020. Torej, potrebno se je to pogledati kot javno zasebno partnerstvo, še prav posebno vidik izobraževanja, to je en vidik politike, potrebno se je gledati potem pobude, skupne pobude, skupne tehnološke pobude kot dopolnjujočo strateško investicijo v raziskave same. Strateško vlogo potrebno odigrati, ljudje morajo to storiti in obseg tega moramo določiti glede na proračun. Dostop, če sem prav razumel, MSP-ov, oprostite, malih in srednjih velikih držav, držav, če sem prav razumel. Da, to je ključno vprašanje, s katerim se soočamo in to potem tudi je ta naša razprava o Evropskem raziskovalnem prostoru. Evropa vodi te razprave že od leta 2004, odkar je prišlo do velike širitve. Imamo to naraščajočo razpravo v Evropi, ali je udeležba novih, novejših držav članic dovolj uspešna. Karkoli se že odločimo, mislim, da bomo našo odločitev sprejeli na odličnosti, na podlagi načela odličnosti. To je ta izziv. Okvirni program je priložnost, izziv. To pomeni, da je potrebno narediti strukturne spremembe pri vodenju, naprimer tukaj, raziskav, zato da bi bili boljši. Ko bomo govorili o razširitvi naših dejavnosti, pa smo seveda o nevarnosti, da bomo imeli Evropo, da bomo dobili Evropo dve hitrosti. Kohezijska politika. To je tisto, kjer so naša sredstva pomembna. In kohezijska politika je instrument za male in srednje velike države, ki nimajo možnosti za izgradnjo velike infrastrukture, da gradijo na odličnosti. Resnično lahko strukturne sklade bolj dinamično porabijo, bolj usredotočeno. Tukaj pozivam sveto komisijo, naj si podrobno ogleda, kaj države počnejo na področju kohezijske politike, zato da bodo lahko izgradile infrastrukturo in odličnost, ki jo potrebujejo in da bodo lahko sodelovali v teh programih, ki so seveda zelo konkurenčni. Izpostavil sem besedo izziv govor sem končal s varilom in točno tega sem se dotaknil. Vzhodno sredozemsko sodelovanje. Seveda se strinjam z vami. To je politično, pa tudi ekonomsko vprašanje. Ne pozabimo, smo, imamo sosede z velikanskim potencialom, še prav posebno, posebno področje energije in tukaj mislim na druge vire energije. In to je področje, kjer smo videli zelo dobro dvostransko sodelovanje med severnoafriškimi državami in državami v regiji. To želimo razširiti. To je neutralna politika, tako to imenujemo. To samo vodoma dejal to so države, ki so prav posebno občutljive in ki so doživele velike spremembe. Vsaj na ravni raziskav in ekonomije mislim, da je to vzajemno potrebno sodelovanje. Hvala, gospod Rohde, za vaše prijazne pripombe potem kar se tiče sredinskega prostora, mislim, da sem to že zajel pravilno odrežbe, to je najbolj sporno vprašanje med našim predsedovanjem. To razpravo spremljam že več kot 12 let in prišli smo do tega, ko moramo sprejeti odločne, dalekosežne odločitve. Kar se pravilno odrežbe tiče, tukaj imamo eno, dve specifični vprašanji. Prav tako pa moram omeniti, da smo v zadnjih 12 letih eksperimentirali v Evropi, še prav posebno glede teh pravil. In sedaj je čas, da si ogledamo ta skupna načela, mislim, da ste tako dajali glede teh odločitev. Če to obstaja, bomo sprejeli dogovor, če pa tega ni in če si ogledamo vidik prejemnikov, potem bomo verjetno imeli različne izjeme. To smo skušali storiti v šestem in sedmem okvirnem programu in videli smo različne načine in modele, ki so se razvili. Biti pa moramo nekoliko previdni in del bi, da je to osebno mnenje, se lahko vrnemo na peti okvirni program, kjer smo imeli bolj poenostavljen način in eh, je bilo vse skupaj veliko laže. Tako se kaj načimo iz preteklosti. In še prav posebno omenjam prirodorežbe. Večletni finančni okvir, dve vprašanje, vi in še nekdo je to omenil. Tak, jaz mislim, da je to tudi omenil. Seveda, to ni moje področje, da bi razpravljal o tem, koliko bo stalo obzorje 2020. Prvič sem si zabeležil, da parlament poziva povečevanju sredstev. V preteklosti tako ni bilo. To pozdravljam. Vendar pa. Videti moramo, kakšen bo svežen in koliko bomo namenili obzora 2020. V svojem govoru pa sem dejal, da smo si zadali zelo ambiciozno nalogo pri strategiji o 2020. Dejal sem tudi, da moramo to, kar smo vljubili državljanom, navdahniti spomenom. In če bomo imeli ta celovit pristop, bomo morda resnično dosegli boljši dogovor o večletnem finančnem okviru in dodeliti sredstvo obzora 2020. Še eno vprašanje o EIT in moje mnenje glede kiksov. To sem že zajel. Gre za širšo in ožjo podobo in za proračun, ki je nekje vmes. Torej, verjetno domnevam, nisem prepričan, da bomo našli rešitev neki na sredi. Tako bo se skupaj nekoliko lažje in bolj odločno. Gospod Hadži Georgijo, hvala lepa za vaše vprašanje. Seveda bomo skušali storiti vse, kar je v naši moči da bi kakšen bo naš pečat, da bi seveda skušali napredovati v taki smeri, da bi nam uspelo. Smo pod časovnim pritiskom, 2014 moramo začeli s tem. Kar moramo storiti je, da dosežemo dogovor, konkreten dogovor glede prirode deležbe, to je ključno vprašanje in potem moramo najti bolj spravne tone, spravljive tone glede razprave, ki se sedaj razgreva, da bi se izognili dvotirnemu pristopu Evropi dve hitrosti glede raziskav. To je naš največji izjiv kajti menimo, da politični pritisk raste v tej smeri. Gospod Bütikofer, podali ste pomembno izjavo, kako bomo dosegli gledek prehod iz sedmega kvinnega programa obzorja 2020, če pa je svet ustavil financiranje eh, zadnjih programov. Da, da, zavedam se tega, če sem prav razumel med našim zadnjim svetom za konkurenčnost na Danskem, sem podal odločno izjavo na to temo, da pošiljamo najbolj negativno mogoče sporočilo. V tem trenutku, če ne bomo sprostili sredstev za te projekte. In res je, spremljam to, kar ste dejali, če želimo biti konkretni, potem moramo izpolniti naše ambicije in jih uresničiti. Vem, nekatere države so v težavah in upam, da ne bodo dejale, da raziskave niso njihova prednostna naloga. Morda imajo nekatere kratkoročne težave in jih to silijo tak položaj. Udeležba MSP-ov. tem trenutku govorimo o 20 odstotkih. To odločno podpiramo. Smo to dosegli v preteklosti? Nekoliko smo eksperimentirali v preteklosti glede odrežbe MSP-ev in dejal bi, da smo imeli številčno akrobatiko, akrobatiko številkami, da bi dosegli teh 15 odstotkov, to je bil cilj za sedmi program. Zakaj pravim, da smo nekoliko eksperimentirali? Zato, ker je bila naša politika morda celostna, ko pa smo potem govorili o dejanskih ukrepih, smo se podili za številkami in ko nam ni uspelo, smo se izmišljali programe, da smo dosegli številke. Torej, potrebujemo seveda programe za vzpodbudo, da bi dosegli teh 20 odstotkov že zelo zgodaj kajti v prejšnjih programih smo to počeli kasneje, samo zato, da smo dosegli določene ravni. Seveda mi ni treba prepričevati tukaj poslancev in poslank, da so MSP-ji heptenice našega gospodarstva, vedno je bilo tako. Če jih ne bomo podprli tako, kot jih podpirajo v ZDA, ne bomo nikoli zmogli omogočiti MSP-jem, da bodo postali del globalne ekonomije. Oni so poti iz krize. In še nekaj. Omenil sem skupne tehnološke pobude, ETE, javno-zasebno partnerstvo in tako dalje. Večina je področje, na kar se morajo osredotočiti MSP-ji. To so temelji za dodano vrednost. Pa ne samo zato, ker sodelujejo z večjimi podjetji in gre za dvostransko sodelovanje, temveč zato, ker so ta javno-zasebno partnerstva bliže trgu. In to je tisto, kar je potrebno. Naj izpostavim dolino smrti od raziskav na trg je velik razkorak in to je potrebno zapolniti. Pa ne samo tako, da se daje sredstva programa, potrebno je strateško intervenirati. In tako bomo zajeli z vedno več MSP-ev. Hvala lepa. Mislim, da sem govoril na vse. Grazie, ministro, Hvala lepa, gospod minister. zelo zanimiva je bila ta razprava. Cenim jo, zanimivo je bilo slišati vaše mnenja. Odgovore in seveda tudi vprašanje. Hvala lepa. V imenu odbora se vidimo popovdne. Spoštovane kolegice in kolegi, naj vas spomnim, da bomo torej ponovno nadaljevali ob 15.